skrbno pritehtati vse posledice. Menimo tudi, da potrebujemo nadaljni razvoj regulacije za pokrivanje stroškov in tvegan, ki je za 200 milijard evrov v naslednjih desetih letih naj vam odkrito povem, da me vedno bolj skrbi, da v energetskem sektoru preko raziskav, proizvodne infrastrukture, shranjevanja do učinkovitosti trenutno nimamo na voljo dovolj denarja. Spodbude pa tudi varnost načrtovanja, jasnost, transparentnost strani energetike in energetske politike za finančne investitorje trenutno ni dovolj zanimiva. Zato bomo moramo izboljšati regulativni okvir preko ACER-ja, preko nacionalnih regulatorjev s pomočjo analiz stroškov in koristi. To se mi zdi tudi tako pomembno. In potem še možna možno financiranje strani Evropske unije. 50 do 60 odstotkov vseh projektov sploh ne potrebuje sofinanciranja. Veliko projektov potrebuje malo sofinanciranja, 10 odstotkov ali nekaj več. Imamo pa izkušnje pri projektih eh, energetske infrastrukture, da del projektov, ki jih moramo izvesti v interesu naše evropske politike, ki so v, skupni, v skupnem interesu, ne moremo financirati preko trga. Gre za interkonektorje, za povezavo med Malto do Sicilijo, za podvodne kable, potem gre tukaj za integracijo Majorke v španski energetski prostor in v skupni notranji energetski trg v Evropski uniji. Velik izziv bo tudi Cipr, ker je Cipr najdlje stran od eh, skupnega energetskega trga Evropske unije. Imamo tudi topografsko zelo zahtevne projekte, ki so zelo dragi, kjer prav tako potrebujemo sofinanciranje. Sofinanciranje pa omogoča tudi upravljanje. LNG terminali so trenutno zelo popularni pri državah članicah, ki želijo vsaka svojega, kar nima smisla. Tukaj lahko sofinancira Evropska unija 10-20 odstotkov in tukaj omogoči povezovanje, združevanje projektov, kar bo izboljšalo učinkovitost eh, teh projektov. Instrument Connecting Europe smo predstavili včeraj, gre za finančni instrument, z 9,12 milijardami želimo čim več doseči na področju IKT in energetskih omrečjih z strukturnimi bankami držav članic, s projektnimi obveznicami, s jamstvi in delnim prevzemom tveganja. Kar pomeni, da bomo denar, ki ga bomo ponudili v sofinanciranju, dopolnili z finančno-tehničnimi instrumenti toliko na to temo z moje strani danes. Prav gotovo se bomo še srečali in ko bomo imeli delovni program na področju energetike, vam ga bom seveda predstavil in z vami o njem razpravljal. Danes govorimo samo o infrastrukturi, čez nekaj tedni, čez nekaj tednov pa bomo govorili o celotni evropski energetski politiki. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa vprašanja do pol desetih imamo čas, govorimo samo o infrastrukturi in samo o informacijah na to temo, zato bi vam bil zelo hvaležen, če se lahko sredotočite na vprašanja. <clears throat> Ker imam že 12 prošenj za besedo, bi vas prosil, da vsak porabi samo eno minuto. Poskusi, poskusite. Gospa De Castillo je prva. Eh, Hvala lepa. No, Ehm, najprej čestitam, gospod komisar. Najprej. In drugič, dotaknili ste se ključnih točk. Vendar pa še vedno ostaja pred nami nekaj najpomembnejšega. Počasnost upravnih postopkov, kakršnekoli vrste že zaustavlja in zato vpliva na dosti manjšo rentabilnost razvoja teh evropskih infrastruktur. In to je v zelo veliki meri prisotno. Saj nimamo tudi nacionalnega urada, ki bi lahko nadzoroval to situacijo. Zelo veliko krat smo že bili v tej situaciji, ko smo se soočili s pretiranimi upravnimi bremeni. In zato mislim, da bi tukaj potrebovali neko spremljanje neodvisno spremljanje, neodvisno od teh rokov, ki ste jih omenili in sicer bi ga potrebovali na dnevni ravni praktično vse čas. Kajti sicer bomo nekatere države se morale soočiti s tem, da se te stvari ne bodo uresničile. In na tem bi želela ustrajati, saj se mi zdi to ključnega pomena. Hvala. Plante. Najlepša hvala, Norbert Plante. Se pričujem, gospa Valjan. Uh, Hvala lepa, gospod komisar, za vaš eh, predlog. Eh. Naš predlog je pragmatičen in preprost in prihaja v času, ko vsi govorijo o krizi in kako bo Evropska unija razpadla. Vaš predlog kaže, kako se lahko bolj povežemo in se razvijamo naprej samo dve vprašanje. Kot prvo, kaj komisija meni o razvoju nacionalne infrastrukture? To je nekaj, kar je potrebno. In jasno, oni imajo države članice dovolj denarja na voljo, da razvijajo lasno infrastrukturo. Drugo vprašanje pa se nanaša na splošni energetski trg v Evropski uniji, kako bo ta to vplivalo na eh, skupni energetski trg. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Valčitis. Kaj še gremo s premnike, gremo s komisarje. Hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani gospod komisar, kot eh, vsakeč bi se vam zahvalil za vaš prispevek v zadnjih dveh letih razumemo, da evropski energetski sistemi sledijo jasnim načelom. Potrebuje povezati tudi s tretjimi državami, ampak teh 9 milijard ne bo zadoščalo, potrebovali bomo projektne obveznice. Mislim pa, da si moramo postaviti tudi vprašanje glede centralizacije javnih naročil tudi na tem področju bi lahko izvedi določeno centralizacijo in zadevo bolj učinkovito oblikovali. Hvala lepa, gospod Turmes. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Veseli nas, da ste infrastrukturo postavili na svoj dnevni red, da nameravate pospešiti na postopek načrtovanja, ne da bi se izogibali upoštevanju okoljske zakonodaje. Hkrati pa boste prej vključili v razpravo tudi lokalno prebivalstvo. V časih finančne krize imamo tudi problem z financiranjem teh projektov, k temu tri vprašanja. Če želimo teh 9 milijard maksimalno izkoristiti, potem ne razumem, zakaj bomo vzeli samo eno milijardo, da bi pokrivali, izboljšali kapital skaj naložbe za 8 let, po 8 letih pa bo, se bomo igrali detka mraza mislim, da bo učinek zvoda boljši, če bi uporabili 2, 3, 4 milijarde za pokrivanje kapitalskih stroškov, stroškov kapitala, odeleženega <clears throat> pri infrastrukturnih projektih. V vaši presoji vplival oceni učinkov pišete, po mojem mnenju, praviloma, da 70 odstotkov potrebujete za posodobitev elektroenergetskih omrežij. Zato me čudi, da so kriteriji zapisani tako, da po mojem mnenju gre ali bo šlo na, v, največ denarja za plin. Če to povežemo z 80-odstotnim sofinanciranjem, potem se sprašujem, če bomo 4-5 milijard Eh, porabili za Nabuko in imeli potem samo še drobiž za ostale projekte, kako naj bi to sploh izvedli. Potem pa CCS. Več kot eno milijardo smo eh, porabili v konjunkturnem programu. Ta denar trenutno leži na računih nekaterih eh, velikih podjetij. Zgodilo pa se ni nič. Zdaj pa želimo spet uh,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 vaš projekt je zelo obetaven. Imam vprašanj, nekaj vprašanj. 140 milijard za inteligentne omrežje, za energetske avtoceste, 70 milijard za plinsko infrastrukturo. Odkot ste prišli do takih razmerij? Ali to pomeni, da bodo to proporciji 2 proti 1 tudi za evropska jamstva. Potem pa imamo pospeševanje postopkov, to je seveda dobra zamisel. Vprašanje pa je, zakaj naj bi to koristilo samo izbranim projektom. Zakaj to naj bi koristilo vsem? Dolgotrajanje teh postopkov je samo rezultat neorganiziranosti neorganiziranosti. Južni tok je spet vprašanje. Nabuko bo pol manjši, kot je bil načrtovan. Mogoče bo to projekt Nabukino v končni fazi. A menite, da bomo s tem instrumentom, ki ste ga predstavili, zagotovili uh, izhodiščni obseg tega projekta, gospa Bobinska? Hvala lepa, gospa komisarka, to je zelo pomemben dokument. Ja, ne pracuj. Ta postopek je zelo pomemben, se zadeva evro in našo energetsko strategijo. Sama sem članica odbora za regionalni razvoj, poleg tega, da sem članica tega odbora ITRE. In želela bi vedeti, ali je po ugotavljanje sredstev za ta projekt oziroma pridobivanje sredstev za ta projekt potekale v škodo, na škodo drugih projektov, ki naj bi potekali v različnih državah članicah. Namreč, glavni del tega projekta predvideva ravno prenašanje sredstev od ene do druge politike. Hvala lepa, gospa Tikao. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Najprej bi vam želela čestitati za vašo vizijo v tem dokumentu in rada bi vedela, katere projekte v zvezi s Črnim morjem nameravate vzeti izvajati. Saj je črnomorsko območje energetsko zelo pomembno za Evropsko unijo in tukaj ne mislim na projekt Nabuko, ampak tudi na druge projekte povezane z črnomorskim območjem in drugič. Kdo bo upravljal s temi sredstvi, ki bodo namenjena za infrastrukture, torej katera agencija in kako bodo ta sredstva povezana s sredstvi iz drugih skladov, kakršni so strukturni. In ne nazadnje, energetska revščina. Kako boste zagotovili, da bo energija dostopna našim državljanom po uh, normalnih cenah, kar je zelo pomembno v tem kontekstu gospodarske krize? Kolega Karinc, prosim. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ne, ne, äh, ich, äh, ich hatte die Übersetzung, es war etwas. Hvala, gospod predsednik, eh, poslušal sem prevod. Zato je nekoliko dlje trajalo. Gospod komisar, že nekaj let govorimo o evropskem energetskem trgu. Brez delujoče infrastrukture, ki povezuje vse države članice, se to ne bo moglo zgoditi. Komisija je po mojem mnenju končno predlagala da se denar, ki naj bi bil namenjen za infrastrukturne projekte, ne bo porabljal samo za notranje nacionalne projekte, ampak tudi za medsebojne povezave med nacionalnimi trgi. To je pomembno za Evropo. Imam pa vprašanje. kakšna razmerja vidite, koliko se bo izdajalo za evropske projekte, pa izven evropske projekte, naprimer na Buko, teh je 9,12 milijard, eh, je ta denar namenjen samo za eh, projekte znotraj Evrope. Hvala lepa, gospa Podimata. Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala tudi vam, gospod komisar. Želela bi vam povedati, da je po mojem mnenju ta pobuda bistvenega pomena, še zlasti svežen, ki zadeva infrastrukture za energijo, okolje, usklejevanje energetskega trga in tako naprej. To je zelo koristno tudi zato, da eh, presežemo trenutno krizo in ponovno zaženemo evropsko gospodarstvo. Meni se ne zdi na ključje, da je ta energetski program vključen v dokument komisije iz prejšnjega tedna, ki to omenja tudi kot izhod, kot možen izhod iz krize in iz eh, krize evrskega območja. Zanima pa me vprašanje financiranja. Že drugi kolegi so omenili, da je to pomembno vprašanje. Uh, In zato bi tukaj potrebovali nekoliko prožnejšo zakonodajo. Vi pa bi morali biti nekoliko natančnejši, namreč v trenutnem gospodarskem kontekstu ni enostavno najti primernih poti za financiranje iz javnih sredstev, pa tudi ne iz zasebnih sredstev. Saj slišimo zelo pogosto pritožbe iz držav članic, ki pravijo, da določena likvidnostna sredstva niso preusmirjena v realno ekonomijo. Pogovarjamo se o pomoči bankam na evropski ravni, naprimer, in zanima me, ali obstajajo kakšne pobude v zvezi s tem, ki bi lahko bile koristne in ali obstajajo pobude Evropske komisije z namenom opredelitve prednostnih nalog na področju pomoči Evropske unije za financiranje takih investicij. In za konec, ali predvidevate izvedbo kakšnih velikih infrastrukturnih projektov v Evropi, zlasti na področju obnovljivih virov energije? Dobro veste, da se govori o zelo velikih obratih na jugu Evrope, iz katerih bi lahko sončno energijo izvažali v Nemčijo in v druge države. In ali bi lahko spodbudili to vrstne pobude? Kolega Benson. Čak, herr Formen. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, zelo rad bi vam povedal, da je ta dokument res zelo aktualen in natančen in zapisal sem si, kateri projekti bi morali biti izvedeni z človeškega, okoljskega vidika in tudi finančnega. Angleži francozi, italijani in španci, pa tudi danci, torej moji sodržavljani, se morajo vsi o tem strinjati. Mi potrebujemo notranji energetski trg in trenutno ta trg ne obstaja, zato ker velike energetske družbe niso zainteresirane za tak skupni energetski trg. In zato Mm, si ne moremo privoščiti, da bi bili v prihodnosti popolnoma odvisni od ruskega Gazproma. Financirati moramo tudi druge projekte in zato sem zadovoljen, da imate namen financirati te velike projekte do višine 80 odstotkov. In ta odločitev, ki jo želite sedaj sprijeti, je izredno pomembna. na finskem, na primer, se uporabi 10 milijard kubičnih metrov plina, v Nemčiji pa 80 milijard kubičnih metrov plina in potrebovali bi tukaj enotne rešitve. Hvala. Gospod predsednik, ustrajal bi na nečem, kar smo tukaj že večkrat povedali in to je problem, postopkov za pridobitev dovoljenja v državah članicah. In mislim, da je dokument komisije pripravljen za zelo dobrimi nameni, vendar pa se sprašujem, ali temu namenu lahko ustreza dejanska uresničitev znotraj držav članic glede na težave, ki jih te imajo. Še zlasti države z visoko stopnjo decentralizacije. In drugič, nekaj, kar niste omenili, gospod komisar, in to je pa problem, soudeležbe državljanov pri teh projektih. V zvezi s tem moramo biti zelo pazljivi in na, mm, na to usmeriti našo pozornost, saj se lahko vsi dobri nameni porušijo zaradi upiranja in zoprstavljanja državljanov tem velikim projektom. In za konec bi želel izraziti tukaj javno obžalovanje zaradi tega, ker je Iberski polotok izginil iz tega dokumenta, ki ste nam ga predstavili in upam, da bo v njem spet našel svoje mesto. Hvala. Herzog. Kolegica Herzog. Köszönöm szépen, eh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a biztos úrnak, hogy... Hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala tudi gospodu komisarju za njegov obisk danes. Imam veliko vprašanj, ampak eh, kolegice in kolegi so večino vprašanj že postavili. Naj se osredotočim na tiste projekte, ki zajemajo več držav čezmejne projekte. Torej. S čim lahko računamo, kar zadeva pogodbe? Kdo bo prevzel odgovornost za sklenjene pogodbe? Vprašanje je, ali je realistično pričakovati, da bomo v tako kratkem času lahko sklenili pogodbe za tako velike projekte. Videli smo, kako težko je bilo v primeru Euronesta izvesti ta postopek. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Naj čestitam komisiji za to, da je postavila na dnevni red tudi infrastrukturo. Čestitamo tudi za to, da ste vključili tudi sever, koridor sever-jug. Ta je zelo pomemben za jug, hkrati pa tudi za celotno Evropo moramo povdariti tudi vlogo Iberskega polotoka. Omenjali ste LNG terminale, torej terminale tekočinjenega plina. Imamo jih predvsej, predvsej na Iberskem polotoku in lahko so pomembni za diversifikacijo eh, in za varnost oskrbe v Evropi, če bomo zagotovili dobre povezave. Kot drugo bi povdarjala pomen povečanja eh, kapacitet shranjevanja energije, to je tudi del vašega svežnja. Hvala lepa, kolega Winkler. Hvala, predsednik, eh, gospod komisar, hvala za pragmatične predloge. Še posebej mi je všeč eh, skrajšanje in poenostavitev postopkov sprejemanja projektov oziroma odobravanja projektov. Mogoče majhen napotek pri združenju severnih vzhoda in zahoda Nemčije, smo imeli dobre izkušnje z eh, zakonom o pospeševanju infrastrukturnih projektov, kar je pozročilo, da smo lahko varno financirali velike infrastrukturne projekte, ki so bili potrebne in mogoče bi lahko bil to model za Connecting Europe. Hvala lepa. No, s tem lahko predam besedo komisarju in ga prosim, da poskuša odgovoriti na ta vprašanja in to v čim krajšem času. V državah članicah imamo različne izkušnje, kar zadeva ustavo, kar zadeva upravne organe eh, in kar zadeva postopke. Zato mislim, da na Malti število, da je na Malti število uh, eh, stopen sodišča in pa število upravnih organov enako kot v Franciji. Zaradi tega smo vključili uh, navedbo, da je potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito lastnine, hkrati pa tudi za ustrezne sodne postopke. In to moramo upoštevati pri tem triletnem obdobju. Izvajanje bo v skladu z uh, ustavnim sistemom, v skladu z uh, zakonodajo in pa pravosodnim sistemom v državah članicah. Te se bodo same odločile, kako nameravajo te postopke izvesti. Poleg tega bomo poskrbeli za posebne zbornice pri sodiščih, ki bodo morda potrebne za eh, hitrejšo obravnavo. Pri pospešitvi smo se torej osredotočili na čezmejno infrastrukturo. Zakaj? Zato, ker je to, ta infrastruktura v evropski pristojnosti. ko bomo napredovali z eh, tem eh, modelom, pa lahko vsaka država članica ta pospešitev postopkov uporabi tudi za izvedbo projektov, infrastrukturnih projektov, ki so predvideni znotraj ozemlja posamezni, posamezne države. Gre eh, recimo tudi za pametna omrežja in tudi tukaj bo prišel upoštev sicer ta postopek eh, pospešitve, ampak krati bodo o tem eh, avtonomno odločale države članice. Ena milijarda, to so sredstva, ki naj bi bila namenjena za čezmejne projekte in ta sredstva naj bi poskrbela za uspodbudo. Slišali smo že veliko kritik eh, na to temo. Zato se bomo pogovorili tudi eh, z bankami, z katerimi sodelujemo na tem področju. In če se bo eh, ta model obnesel, potem eh, bomo razmišljali tudi o novih projektih. Po enem letu ali pa dveh letih se bo število sredstev za te projekte povečalo hkrati pa se bo zmanjšal znesek izgubljenih sredstev. Nabuko, na nabuko uh, ti projekti ne bodo vplivali. Pozejdon uh, eh, tudi ne bo oškodovan zaradi teh projektov. Nabuko ali pa južni koridor nasplošno bosta predmet odločitve v naslednjih desetih, dvanajstih letih. Vendar pa na ta projekt ne bo vplival prihodni finančni okvir za obdobje 2014 do 2020. Poleg tega bomo predstavili revizijo CCS, 2 do 2,5 milijardi evrov smo predvideli. za prometne poti za CCS in ta sredstva, ki smo jih dobili, eno milijardo za šest do sedem projektov, ki so v moji pristojnosti, potem pa so tukaj še dodatna sredstva za gospod Hedegard. Z temi sredstvi bomo plačali eh, le svetovalce. Torej, to so sredstva, ki prihajajo iz evropskega proračuna. Ta sredstva so vezana tudi na napredek eh, pri gradni infrastrukture. Nekateri projekti dobro napredujejo, drugi pa so še v obdobju načrtovanja. 140 za električno energijo, 100 oziroma 70 za eh, zemeljski plin. Pri zemeljskem plinu uh, za zemljski plin bo namenili več kot eno tretjino, torej več kot 3 milijarde, vendar pa se skupaj odvisno od eh, prioritet, od prednostnih nalog, pa tudi od tega, ali bodo projekti potrebovali sofinanciranje z naše strani. Recimo, če vzamemo povezavo Rotterdam-Amsterdam eh, pa Köln-Dortmund, torej gre za povezavo med Nizozemsko in pa Nemčijo vsaka povezava, pa naj gre za električno energijo ali za zemljski plin, na tem področju ne bo potrebovala dodatnih sredstev za naše strani, kajti gre za dve prestolnici in zaradi tega lahko računamo na udeležbo trga. Drugi projekti v našem, spluš, v našem splošnem interesu pa bodo potrebovali 10-20 odstotno podporo vendar eh, pa bo to vedno odvisno od vprašanja, eh, kaj lahko dosežemo z višjimi cenami električne energije in plina in kako lahko preprečimo, da ne bi prišlo do prekomernega zvišanja teh cen. Seveda. Pa moramo v proračunu eh, tekmovati tudi z drugimi projekti. 40 milijard je recimo na voljo, 10 eh, milijard eh, za energijo in kolikšen delež eh, naj bi potem namenili infrastrukturnim projektom. Potem bi lahko tudi eh, kdo, ki se ukvarja s kmetijsko politiko, zahteval, da se ta sredstva namenijo skupni kmetijski politiki, ker manjkajo tam. Torej. Gre za to, eh, koliko bo znašal evropski proračun, 1,0 ali pa 1,05 eh, bruto nacionalnega proizvoda, vendar pa tudi ne vemo, kakšen bo dejansko bruto nacionalni proizvod, ali bo ostal na isti ravni, ali se bo povečal, ali pa morda celo zmanjšal. Torej, imamo v tem predlogu prioritete in mislim, da bi za energijo morali nameniti 10 milijard, kaj tem. Energija je ključnega pomena za varnost, za gospodarstvo in za varstvo podnebja. Nikjer eh, nimamo tako velikih potreb kot na področju energetske infrastrukture. Če si ogledamo eh, cestne povezave in železniške povezave, lahko vidimo, da je Evropa eh, tukaj precej bolj napredovala kot na področju energetske infrastrukture. Torej bo potrebno na področju energetske infrastrukture veliko nadoknaditi v velikih regijah in del teh velikih regij je tudi Španija, Španija, Francija, Španija, Portugalska in Španija, Moroko, to so pomembne povezave. In na teh območjih želimo, da bi bile odeležene tudi države članice, eh, regije, občine in tako naprej. Če bi pripravil drugi seznam, bi države članice in pa poslanci preverili le, eh, koliko sredstev je eh, bilo namenjenih za posamezen projekt. In eh, potem bi naš projekt že vnaprej uničili. Vendar pa pravim, da moramo biti tudi previdni. Nemčija bo po mojem manj sredstev dobila eh, na področju energetskih projektov, eh, kot pa ga bo morala za te projekte nameniti. In sicer zakaj? Zato, ker se nahaja v osrčju Evrope. Ravno obratno pa bodo baltske države Malta in Grčija oziroma teh držav ne bomo mogli vključiti brez eh, sofinanciranja. In pri tem je potrebno povdariti tudi, da so energetska podnebja iz Nemčije, Francije in Italije pomembna eh, za te države. Eh, so namreč pomembni akteri na energetskem trgu teh držav in zaradi tega je potrebno razumeti tudi njihove gospodarske interese. Gre torej za pameten in pa solidaren pristop. In še zadnji odgovor za danes. V naslednjih tednih bom z veseljem poglobljeno odgovoril tudi na druga vprašanja. Ali se osredotočamo zgolj na Evropsko unijo 27 držav članic ali tudi na tretje države. Ne, povdarek bo na uh, Evropski uniji, ampak če bi se izključno osredotočili na Evropsko unijo, bi bilo to narobe. Če resno mislimo z obnovljivimi veri energije v Grčiji in če delovna skupina za to eh, področje meni, da bi lahko tukaj imeli projekt privatizacije in da bi bila koristna povezava eh, z Bolgarijo, z Balkanom, z Slovenijo in tako naprej. Potem v takšnem primeru bi bilo dobro, da damo prednost eh, tudi v okviru tega velikega projekta uh, Grčija izgradnji infrastrukture z Zahodnim Balkanom. Tudi, če gre tukaj za države, kot so Črna gora, Makedonija, oziroma nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija, te države bodo čez nekaj let najbrž v Evropski uniji in hkrati je to ključnega pomena za povezavo med Grčijo in pa recimo Slovenijo. In pa še en primer. Če resno mislimo z energetskim partnerstvom v južnem sredozemlju, potem se nam lahko zgodi, da bo kakšna povezava potekala eh, preko Alžirije in Tunizije. Morda bi bila takšna povezava v našem interesu in zaradi tega bo potrebno sofinanciranje morda tudi izven Evropske unije, če je to seveda v evropskem interesu. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje in v naslednjih mesecih sem pripravljena poglobljen pogovor na to temo. V imenu vseh se vam prisrčno zahvaljujem. Für diese ersten Informationen, vor allem, dass das jetzt schnell nach der Vorstellung der Unterlage. Hvala lepa, da ste tako hitro po predstavitvi dokumenta prišli eh, k nam. Najlepša hvala še enkrat. Mi pa bomo pridno nadaljevali. Smo že pri naslednji točki in sicer gre za Evropsko agencijo za varnost omrežje in informacij ali ENISO. O tem smo že večkrat govorili, danes bomo o tem govorili še enkrat. Imamo še več predlogov sprememb. Kolega Čičestra žal danes ni, ampak časovnega načrta nismo mogli več spremeniti, ker želimo pravočasno tudi zaključiti. Rad eh, bi povdaril, da obstaja 250 predlogov sprememb in tudi več vprašanj. Časovni načrt je jasen, 10. novembra bomo glasovali. In zato bi vprašal poročevalce v eh, senci, kakšno je stanje. Kolega Eler, mislim, da bo o tem nakratko spregovoril. Nimamo ravno veliko uh, časa na voljo. Ne vem, zakaj morate klepetati, če ste v dvorani. Ali ne morete iti na hodnik. To je vprašanje, da je fairness gegenüber den. Tukaj gre za vprašanje pravičnosti do kolegov, ki želijo tukaj voditi razpravo. Vse to ne more biti tako težko. Gospod Eler. Gospod predsednik, najlepša hvala. Kolegi, ne morem predstaviti stališča poročevalca, ampak ker Džalsa Čičestra danes ni tukaj, bom začel z razmislekom o predlogih sprememb in sicer z vidika Evropske ljudske stranke, moraš biti splošnega vidika. Mislim, da se vsi strinjamo, da želi parlament okrepiti vlogo kibernetske varnosti, želimo okrepiti vlogo Enise. Jasno je tudi, da je bil eh, pri pričetku enise potreben kompromis med državami članicami, nekateri so bile namreč precej skeptične glede mandata te agencije, druge države članice pa je ta agencija zanimala. Dejansko se je izkazalo, da je dobro podaljšati mandat Enise, kajti situacija je veliko bolj dramatična, kot je bila, ko smo se o tem prvotno pogovarjali. Če si ogledate število predlogov sprememb, potem vidite, da jih je precej, da pa jih lahko razdelimo v eh, tri skupine glede na teme. Najprej so tukaj predlogi sprememb o mandatu Enise mislim, da želi parlament razširiti mandat v primerjavi s tem, kar je predlagala komisija. Načeloma smo prepričani, da to ni agencija z, z izvršilnim mandatom, ampak to je vprašanje, ki je v pristojnosti držav članic. Radi pa bi razširili operativno sposobnost Enise, poleg tega pa bi radi okrepili tudi perspektivo Enise na različnih področjih. Enisa. Oziroma ne gre zgolj za vprašanje, kako je Enisa povezana z komisijo, je pa to vprašanje ključnega pomena. Želimo situacijo, v kateri ne bi mogla zgor Evropska komisija zahtevati strokovno mnenje eh, enise, kadar eh, si to pač zaželi, ampak mislim, da bi moralo biti to obvezujoče narave. Druga vprašanja pa so bolj horizontalna vprašanja. Mislim, da bi morali poskrbeti za tesno sodelovanje z, med eniso in pa eh, drugimi organi in komisije. Poleg tega pa bi enisa morala okrepiti raziskovalni program eh, na področju kibernetske varnosti. Enisa najprej v eh, ta projekt oziroma odbor ni bila vključena in to nima prav nobenega smisla. Enisa je potrebno vključiti v programski svet za kibernetsko varnost jasno je potrebno povedati, da to ni izvršilna agencija, da Enisa ni eh, izvršilna agencija, ampak da želimo okrepiti operativno sposobnosti agencije in mislim, da se glede tega v odboru strinjamo, zaradi tega mislim, da želimo neko njiho razširiti predlog komisije. Drugi vidik je trajanje mandata, obstajajo različna mnenja. ali naj bi to bil stalen mandat za agencijo, to ne bi bil edini primer. Evropski parlament bi to zagotovo odobril, ponavadi pa je mandat omejen in dajanje nadaljnih mandatov je potem odvisno od eh, obravnavanih tem. Kibernetska varnost je velik problem v Evropski uniji. Zaradi tega potrebujemo tudi dober pristop k tej temi in moja rešitev je takšna, ali damo agencijo omejen mandat in potem imamo revizijsko klauzulo vsakih pet let ali pa uh, damo neomejen mandat za določeno obdobje in se potem odločamo o tem. Z vidika Evropske ljudske stranke moram povedati, da gre tukaj za strukturno in organizacijsko prihodnost enise. Sama narava kibernetske varnosti se spreminja iz dneva v dan pred pol leta ne bi poznali polovice izzivov, s katerimi se danes soočamo. Torej, struktura enise eh, naj bi bila prihodna struktura kibernetske varnosti v Evropi. V prihodnosti bomo imeli drugačne strukture in. Vprašanje je, kako bo to povezano z strukturo NATO, kjer države članice že sodelujejo z svojimi nacionalnimi viri. Gradimo eh, tudi eh, Evropski cert, torej računalniške grožnje skupine za odzivanje in Mislim, da lahko to primerjamo z postopkom v ZDA. Mislim, da je trajalo približno pet let, da so izgradili svojo infrastrukturo in to lahko primerjamo z, primerjamo z tem, kar se dogaja v Evropi. Mislim, da smo mi šele na začetku poti. Torej mislim, da moramo predvideti, da bo da projekt trajal predvsej časa in mislim, da bi bilo dobro sprejeti ali neomejen mandat z revizijsko klauzulo ali pa oziroma omejen, ali pa se odločimo za omejen mandat eh, in na infrastrukturo eh, Enise. Sedaj pa vprašanje CERTA. Eh, oziroma sedeža. Veliko je sporov o sedežu Enisa in mislim, da bi se lahko uh, temu sporo izognili. Skušali smo doseči kompromis, države članice so se pogovarjale z Grčijo, ne gre namreč za to, kje je sedež Enisa, gre za to, da ima agencija operativno sposobnost. Vstajajo morda določeni razlogi, da bi Enisa ostala na Kreti z stalnim administrativnim osebjem um, in pa za izpostavo v Atenah, kajti uh, to osebje mora potovati. Uh, ne gre za to, da bi to bili uradniki, ki sedijo za računalniki. Enisa je agencija, ki uravnoteža različne interese, gre za skupino za razmislek, če želite, oziroma think tank. In zelo pomembno je, da ima ta agencija operativno sposobnost. Torej, mislim, da lahko ostanemo pri istem sedežu če vzpostavimo močno operativno enoto v Atenah eh, in pa z, če eh, vzpostavimo urad za stike v Bruslju. Iz zelo simboličnih razlogov uh, smo vedno trdili, da ja, ta agencija mora biti na kreti, ni možnosti kompromisa. Ampak ta agencija mora biti operativna, kot sem že dejal. Včeraj sem bil v ZDA oziroma sem se vrnil iz ZDA in mislim, da je potrebno spostaviti tesno sodelovanje eh, na področju kibernetske varnosti z ZDA in njihovo mnenje, torej mnenje ZDA je bilo jasno, Enisa še eh, ne deluje. Tukaj ne gre za simboliko, tukaj gre za praktična vprašanja. Torej, prosim, da o tem ne razpravljate z tega vidika. Potrebujemo praktičen pristop. In če obstaja manjeverski prostor na grški strani, eh, potem eh, smo se pripravljeni pogajati. Če pa bo ostalo tako, kot je, potem na tem področju ne bomo dosedli napredka. Ob desetih bomo glasovali. Štiri kolegi so se javili k besedi, torej prosim, da ste kratki. Kolegica Valjan, hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik. Imamo kompromisne predloge sprememb in rad bi povedala, rada bi povedala nekaj besed o tem, kar zadeva trajanje mandata oziroma dolžino mandata. Se strinjam z eh, dvema možnostima, ki, jih, ki jo je predstavil eh, gospod Eler. Vendar pa mislim, eh, da bi morali pri eh, pregledu ugotoviti, ali je agencija učinkovita in ali polnopravno deluje kot agencija Evropske unije in ali ima tudi uh, dolgoročno vizijo, ki je potrebna na področju informacijske tehnologije, kar zadeva naloge, ki naj bi jih Enisa izvajala. Trdno verjame, da bi morali vključiti kibernetsko varnost in pa zaščito osebnih podatkov eh, v okvir Enise. Mislim, da Enisa ne bi smela postati CERT, torej skupina za odzivanje in mislim, da ne bi smela prevzeti operacijskih nalog, vendar pa je meja med operacijskimi in neoperacijskimi nalogami eh, zelo nejasna. Leta 2010 je Enisa že sodelovala v neke vrste operacijskem projektu in zaradi tega morda potrebuje tudi določene pristojnosti na tem področju oziroma naloge na tem področju. Vendar pa Enisa ne more podpirati države članice ali pa Evropsko unijo pri Eh, ohranjanju kibernetske varnosti pri vzdrževanju omrežij, kajti to bi pomenilo, da bi agencija morala delati 24 ur, 7 eh, dni v tednu, da bi potrebovala veliko večje število eh, zaposlenih strokovnjakov in tako naprej. Kar zadeva sedež, mislim, da parlament ne more odločiti o tem, kje naj bi bil sedež. Dober kompromis bi bil, da to vrnemo svetu in da se o tem ponovno pogovarjajo o svetu. Kar zadeva kompromis eh, z eh, izpostavo v Atenah in pa z eh, uradom za stike v Bruslju. Ta predlog se mi sicer ne zdi slab, vendar pa glede na finančno krizo v Grčiji ne vem, ali lahko trenutne obljube resno jemljemo. Torej mislim, da moramo to vrniti v svet in tam bo sprejeta odločitev, kajti mislim, da to ni v naši pristojnosti. Hvala lepa, gospod Tikao. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na začetku bi želela povedati naslednje. Potrebujemo Evropsko agencijo za varnost omrežja informacij, ki bo močna. Namreč Področje kibernetske varnosti je že in bo še vse pomembnejše. In zato potrebujemo dolgoročni pristop. Zato bi na začetku povedala, da podpiramo neomejen mandat agencije, pri čemer bi njene naloge pregledali vsakih pet let, tako da bi lahko se soočali z novimi izzivi, ki bi se pojavljali. Uh, in drugič, kar zadeva razširitev mandata agencije, menim, da mora agencija imeti operativne zmogljivosti, tako da bo do lahko tudi države članice ukrepile svoje zmogljivosti, kar zadeva varnost v mreži in informacij. In naj poudarim, da tukaj ne gre za usklajevanje z državami članicami in da zato ne moremo predvideti tega, da bi agencijo nadomestile na nacionalni ravni nacionalne institucije. Agencija mora prispevati k mednarodnemu sodelovanju na tem področju in zato mora ta agencija imeti zmožnost, da zbira informacije, ki jih posredujejo različni krogi iz držav članic, akademski, industrijski, um, razne institucije javnega življenja in to vse zato, da se bo laže preprečevalo v prihodnosti računalniške nezgode. Torej, agencija mora delovati na evropski ravni, potrebuje nek evropski pečat, delovati mora tudi za dobro evropskih agencij in večji del njenega proračuna mora biti dejansko namenjen zagotavljanju kibernetske varnosti, ne pa toliko uh, njenemu upravnemu delovanju. In tudi predlog spremembe sem pripravila, ki um, nakazuje to smer. Sedaj pa kar zadeva sedež agencije. Agencija ima sedež v Heraklionu v Grči oziroma na Kreti. In mislim, da moramo sprijeti odločitev, ki bo zadevala sedež agencije in ne toliko to, kje se ta nahaja. In zato se sama zauzemam za to, da njen sedež ostane v Grčiji, za kar se zauzema tudi grška vlada in um, grška stran. Gospa Podimata nam bo zagotovo olajšala stike s skupino poročevalcev oziroma poročevalcev v senci. Tako oziroma stike med poročevalci in grško vlado, zato da bi se ti prepričali, ali lahko grška vlada razreši vprašanja, ki zadevajo sedež. V zvezi s tem je tudi že vzpostavljena delovna skupina, ki skuša ugotavljati učinkovitost evropskih agencij. In mislim, da bi tukaj lahko odprli pravo pandorno skrinjico, če bomo začeli o tem razpravljati, saj se bo začelo na to razpravljati o vseh drugih evropskih agencijah in zato se zauzemam za to, da se sedež ohrani. Hvala. Gospod Cukalas. Če kaj šta, kjer je program? E, Opoša šiha in po... Hvala, gospod predsednik. Kot sem vam obljubil, sem eh, pripravil zelo podrobno pismo, v katerem se osvetljujejo tehnična vprašanja. In gospa Tikav eh, se je tudi že dotaknila glavnih vprašanj, ki zadevajo agencijo Enisa. In prvo vprašanje se nanašajo na naš cilj pri tej agenciji, kakšna naj bi bila sploh njena uloga in kaj naj dela. Enisa bi morala imeti bolj mednarodno vlogo, morala bi biti bolj prepoznavna. Tako delovati bi morala tako kot nek mednarodni organ, ki zadeva internet in e, se v tem razlikovati od naših nacionalnih partnerjev, saj bi skrbela za evropsko omrežje. Pri tem se postavlja tudi vprašanje mandata agencije. Mislim, da je predlog spet tikal zelo smiselen. Morali bi mandat pregledati vsakih pet let, da bi tako lahko uvedli potrebne spremembe, tako kot to predlaga tudi poročevalec. Ravno tako je veliko govora o sedežu te agencije ampak to vprašanje ni bilo nikoli povezano s z vprašanjem samega mandata v tem poročilu. In zato ne vem, zakaj se toliko ustraja pri tem povezovanju sedeža z učinkovitostjo delovanja enise. Računsko sodišče je pripravilo oceno in ugotovilo, da so stvari v zvezi z eni so jasne, da je to ena izmed manjših evropskih agencij, v kateri dela manj kot 60 ljudi, kar lahko tudi obrazloži del problemov v zvezi z Eniso. Problem Enise ni v tem, da se njen sedež nahaja daleč, ampak da je ta agencija majhna in da bi jo morda bilo treba razširiti. In kar še zadeva eniso in dvome, ki jih imajo države članice v zvezi z njeno vlogo, bi rekel, da se tukaj ne kaže ukvarjati z vprašanjem evra in prihodnosti naše ekonomske politike, ampak z vprašanjem uloge Enise in njene uloge, ki se spreminja v času in o tem razpravljamo. No, za konec bi rekel, da bi bilo dobro, da bi Evropski parlament, namesto da se ukvarja s to vrstnimi poročili na lastno pobudo, raje ukvarjal s pravimi političnimi temami in poglobljenimi političnimi razpravami o trenutni situaciji v Evropi. Hvala, zelo kratka bom. No, poglejmo sedaj, v čem je pomen vsega tega. Včeraj sem govorila se predstavniki NATO, ki izvajo kar velik pritisk na področju kibernetske varnosti in v zvezi s tem pripravljajo svoje sedeže v baljskih državah in so dosegli že kar velik napredek pri teh prizadevanjih. In zato ne vem, zakaj ne bi izkoristili te izkušnje, ki jo imajo oni in želimo začeti vse iz točke nič. E, tako da. M- mm, se moramo vedno učiti na lastnih napakah, namesto da bi se učili na napakah drugih. Hvala. Najlepša hvala. S tem lahko zaključimo s to točko. Glasovali bomo 10. novembra. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki, torej k glasovanju. Predvidevam, da imate vsi s boj svoje kartice. Naj vprašam še, ali lahko odobrimo zapisnik z, 8, z dne 8. septembra. Ja, potem smo tudi s to točko opravili. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Dve točki imamo na dnevnem redu. Ali naprava deluje? Ja. Prva točka. Pregled evropske sosedske politike. Poročilo pripravi kolega Marčin Kijevič. Sedaj pa glasujemo kompromisni predlog 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, nekaj glasov proti. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 kot dopolnilo za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani. Lahko še enkrat vidim, kdo je za. 24, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. 26 za, proti, vzdržani sprejet. 27 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejet. 31 za, proti, vzdržani sprejet to pa bomo morali preveriti. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 vas je glasovalo, 19 proti, 17 za. Ste vi za ali proti? Torej, to pomeni 18 proti 19. Zavrnjen. 36 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejet. 46 za, proti vzdržani sprejet. 47 za ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejet. 48 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejet. 52 za, proti, vzdržani sprejet, 53 za, proti, vzdržani sprejet, kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani sprejet, 60 za, proti, vzdržani sprejet. Končno glasovanje, glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto, iskrene čestitke kolego in prehajamo k naslednji točki, gre za predlog resolucije o odprtem internetu in neutralnosti omrežja. Tudi tukaj imamo seznam. Torej bomo kar glasovali predlog spremembe 2 in pa imko ki sta identična za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe šest. Z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog šest za proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 11 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. Kom misli predlog 4 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 45 za proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 46 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejet. 47 za proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejet. Predlog smo imeli 56 za, proti, vzdržani, sprejet, 57 za, proti, vzdržani, sprejet, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Imko, odstavek 4 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. S tem prehajamo k končnemu glasovanju. Glasujemo elektronsko. Kaj sem pozabil? 46, 47, ne. Torej, končno glasovanje. Glasujemo. In konec glasovanja in poročilo je sprejeto z veliko večino oziroma soglasno. Zahvaljujem se poročevalcu. Ja, ja, no, moram se zahvaliti vsakemu poročevalcu, tudi če sem to jaz sam. Še prav posebej pa se zahvaljujem poročevalcem v senci, kajti predvsej težko je bilo doseči sporazum. S tem pa prehajamo k naslednji točki, sprememba direktive o prestrukturiranju okvira skupnosti za obdočitev energentov in električne energije. Prosim kolega Kovača kot prvega in edinega. Kje pa je? Aja, ah, kolega Kovač ima besedo. Kolega Kovač ima besedo. Vse ostale bi prosil če imate, kar seveda razumem, kaj je zelo pomembnega za početi, storite to prosim zunaj. To ne velja samo za člane odbora, ampak tudi za asistente, goste in tako naprej. Če se morate pogovarjati, storite to zunaj. To je povezano s poštenostjo. Gospod Kovač, veselje vaša. Hvala lepa gospod eh, predsednik. Kar zadeva direktivo 2396ES e o obdavčitvi energentov in električne energije oziroma o direktivi, ki naj bi to spremenila, je njen osnovni cilj, da bi prestrukturirali obdavčitev energentov in električne energije, tako da bi pre, lahko prišli čimprej na nizkoglično gospodarstvo in s tem preprečili težave na notranjem trgu. Cilj je enaka obravnava različnih virov energije in vzpostavitev splošnega okvira za obdavčitev različnih eh, energetskih proizvodov oziroma obdavčitve izpustov CO2. Zato naj bi razdelili minimalno davčno stopnjo. En del bo odvisen od CO2, 20 evrov na tono CO2. Drugi davek pa bo davek na splošno porabo energije. Na podlagi energetske vsebnosti, ne glede na to, za kateri energetski proizvod gre. Pozdravljam pred log za eh, revizijo direktive o obdavčitvi energentov in električne energije, sploh, ker bo tako direktiva bolje usklajena z cilji na področju energetike in podnebnimi cilji. Me pa skrbi, kako bo ta direktiva vplivala na pristojnosti držav članic, ki so bile dostaj same pristojne za izbiro mešanice, energetske mešanice. Vprašanje je, kako bo to vplivalo na gospodarstva držav in energetska podjetja. Zato bo potrebno popolnoma jasno ugotoviti, kakšen je pravni položaj v tem smislu. Presoje vplival tudi nima podatkov, ki bi omogočili ugotovitev, ali je direktiva v skladu z načelom subsidijarnosti. Predlog sodi v deljeno pristojnost Evropske unije in držav članic. Različni ukrepi, ki pa se sprijemanju, pa bi morali biti sprijeti čim bliže interesom prebivalcev. Jasno bo treba opredeliti, zakaj je direktiva potrebna, tako da bodo državljani lahko razumeli, zakaj je potrebno ukrepanje na ravni Evropske unije. Gospodarski in socioekonomski vplivi so deloma tudi zaskrbljujoči, so ukrepi, ki jih eh, predlaga oziroma predvideva direktiva. Ni dovolj jasno, kakšen vpliv bo imela ta direktiva pri izvajanju v državah članicah. Uvesti bi bilo potrebno bolj prožne rešitve, lahko bi se zgodilo, da bomo morali določati tudi prehodna obdobja. Industrijska politika tudi ni upoštevana v predlogu komisije. Predlaga se davek na splošno porabo energijo na osnovi energetske vsebnosti, kar pomeni veliko spremembo pri obdavčitvi posameznih energentov v državah članicah. Potrebujemo presojo vplivov za vse industrijske panoge, tako da lahko zagotovimo ohranjanje konkurenčnosti podjetij. Pri spreminjanju direktive o obdavčitvi ne sme priti do moten na trgu, tako da bi prišlo do izgube delovnih mest, treba pa uskladiti tudi vse ukrepe. Leta 2003 so bili na zadnje določene davčne stopnje, minimalne davčne stopnje. strinjal se, da bo treba eh, te stopnje revidirati na osnovi inflacije in ob upoštevanju tudi okoljskih vplivov različnih goriv. S avtomatsko indeksacijo stopen pa bi lahko države članice izgubile nadzor nad evropskimi minimalnimi stopnjami. Bojim pa se tudi, da bi se lahko s tem povišale cene na področju premoga zemljskega plina korilnega olja, kar bi lahko imelo neposredne negativne učinke na cene za končne porabnike. Avtomatsko prilagajanje splošnega davka na porabo bi pomenilo tudi nesmiselno in nesorazmerno breme za porabnike. Naj pozrim tudi na to, da so se cene goril že bistveno povečane v zadnjih letih. Lahko bi se povečali tudi stroški za kmetijstvo, vrtnarstvo, ribogojstvo in gozdarstvo. Države članice morajo imeti še naprej možnost eh, oblikovati strukturo davkam oziroma razmerje med nacionalnimi davčnimi stopnjami za energente na področju nesnaževanja zraka in izpustov CO2. Smo doslej že imeli ogromne naložbe, zato bi bilo potrebno pri obdavčitvi dizelske goriva in benzina še naprej omogočati davčne spodbude za dizelsko gorivo obdavčitev dizelskega goriva, torej ne sme biti više kot obdavčitev benzina. Zahvaljujem se sekretarjatu tega odbora, pa tudi kolegom, ki so mi pomagali pripraviti mnenje. Hkrati pa bi dodal, torej gospa Astrid Luling zastopala je zelo podobno stališče kot sam, ki je pristojna za pripravo poročila v odboru Ekon. Hvala lepa, kolega Glante. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Podal bi nekaj pripomb k direktive v imeno Mate Ulskog, ki se opravičuje, da je danes ni tukaj. Okay. Naša politična skupina pozdravlja nastanitev te direktive, saj že dalj časa pozivamo k reviziji direktive iz leta 2003. Pregoditi jo moramo ambicioznim okoljskim ciljem in jo moramo upremiti z večjimi spodbudami za zmanjšanje izpustov CO2. Poleg tega moramo še bolj spodbujati vrčevanje z energijo in energetsko učinkovitost ter jo uskladiti z trgovanjem z emisijami CO2. Predlog za spremembo to tudi upošteva in je, pravi, in je korak v pravo smer. Načela so jasno opredeljena. Neutralnost eh, goril je uprašljiv. Gospod Ulskog meni, da bi morali enako obdavčiti vsa goriva na osnovi CO2. Imam težave z jaz in eh, gospa Ulskog. No, jaz sem še vedno jaz, ampak danes govorim v imenu gospe Ulskog. Potrebujemo enaka pravila za sektor ETS in eh, sektor, ki ni v ETS-u treba prispevati k trajnostnemu razvoju družbe, zmanjšanju podnebnih sprememb, vzpostavljanje zelenih delovnih mest, spodbujanje čistih energij in ciljev vrčevanja. Ne smemo pozabiti, da države članice morajo zmanjšati tudi emisije v drugih sektorjih in sicer v posebnih sektorjih. Obdavčitev energentov je stroškovno učinkovit instrument in nova direktiva je tudi dobra pot za okrepitev naše politike energetske učinkovitosti. Evropski parlament tukaj nima pravice soodločanja, vendar moramo delovati odgovorno in zato podpiramo predlog komisije. Ähm, Hvala lepa, gospod Lamberts the confusion reigns here. Well, uh, I'll continue on the same line as uh... No. Širi se zmeda, nadaljevala bom, uh, nadaljeval bom tam, kjer je končala kolegica Ulskog ali gospod Glante ali kdorkoli že. Podpiramo predlog komisije, ki prinaša doslednost, konsistentnost uh, energetske obdavčitve, ne samo na tem področju, ampak tudi povezavo z podnebno in okoljsko politiko. Želimo si, da bi parlament podprl stališče komisije. Ta odbor vedno brani interese industrije in to seveda razumem. Ampak v kateri industriji govorimo? Govorimo o industrijah včerajšnjega dne ali želimo spodbojati industrije prihodnosti. Včasih se mi zdi, da preveč včasih gledamo nazaj in premalo naprej. Predvsem se mi je zdel izbran ton poročevalke. Preveč previden moramo biti previdni, kam gremo, zaradi tega, ker moramo braniti interese držav članic in upoštevati tudi socialne vplive. Naj k temu povem. Vemo, da je energija nekaj, kar ni samo globalnega pomena in se trguje na globalnem trgu. Tudi v Evropi gre za čezmejno vprašanje, če govorimo samo o prometu. To ni nekaj, kar naj bi najbolje reševali na nacionalni ravni in če pročevalko pravi, da ne smemo in eh, pripravljajo smenja pravi, da ne smemo jemati pristojnosti uh, državam članicam, vendar se moramo zavedati, da so stvari, ki jih najbolje urejamo na evropski ravni, kjer so boljša evropska pravila kot državna pravila. Tako da ne moramo podpreti eh, nacionalnega eh, vidika. Naj poudarim, da je res, da ko se cene energije povečujejo, to ima seveda socialne vplive in s tem se moramo ukvarjati. Vendar pa to ne pomeni, da poskušamo vsak problem rešiti z enim samim ukrepom. Imamo različne ukrepe za kompenzacijo višanja cen energije, s katerim lahko pomagamo eh, prebivalstvo. Gospod Kovač, če si pogledam eh, države, Mačarsko, Češko, Slovaško, ki dejansko eh, uporabljajo paušalne davčne stopnje. To je najboljša pot za škodo srednjemu sloju v državi. Zato vam lahko povem, da bodite previdni. Lahko s tem tudi oškodujete najranljivejše v državi boljše je izboljšati progresivnost eh, davka na dohodek, eh, kot eh, da to rešujemo z energetskimi davki. Sem tudi poročevalec v odboru Ekon. Mislim, da ne bi smeli ponavljati vse v vsakem odboru. Mislim, da bi se tukaj morali osredotočiti na nekaj zadev. Podpreti vključitev kerozina in panarijskega goriva in pozdraviti bi morali dejstvo, da smo to vključili v poročilo. Povedati moramo, da je izjema oziroma izzetje kerozina iz obdavčitve iz časa, ko smo želeli omogočiti večjo dostopnost letalskega prometa. Zdaj letalski promet ni samo dostopen, ampak preveč dostopen, zato moramo razmisliti o obdavčitvi tudi kerozina kar zadeva tehnično neutralnost eh, obdavčitve, sem se pripravljen pogovarjati o dizelskem gorivu, vendar pa moramo upoštevati dejstva. Ne samo, da je dizel lahko bolj ali manj CO2 intenzivn, vemo, da je dizelsko gorivo bolj intenzivno tudi pri drugih vrstah onesnaževanja, fini prašni delci so velik problem za eh, dizelsko gorivo, sploh po ceni, ceneno dizelsko gorivo. Tudi na to je treba misliti. Naša je industrija je bolj pripravljena proizvajati benzin kot eh, dizel. Davčni sistemi pa eh, si ljudi v porabo več dizla kot eh, benzina, s tem Evropa postaja bolj odvisna od uvoza dizelskega goriva. In še nekaj, kar me skrbi. Zadnja sprememba, o zadnji spremembi obdavčitve energentov se je odločalo pet let. Če bo parlament poskušal še naprej zavlačevati, potem eh, bomo podaljšali postopke v Evropske unije. To ni najboljša pot, če se želimo približati prebivalstvo, je to taktika, ki jo razumem, vendar pa mislim, da to ni kar to, kar si večina v tej hiši želi narediti. Delati moramo hitro, učinkovito. Z rezultati najbolje, da rešimo zadevo v prvem branju, mislim, da ne smemo zavlečevati s to zadevo. Hvala lepa obaj den Hinweis gestatten Sie mir. Pričemer, če dovolite, naj povem, da vsako učinkovito delo ne pomeni nujno zavlečevanja. Tukaj moramo biti zelo previdni. Postopki so zapleteni in treba si je vzeti potreben čas, ne zavlečevati. Gospa Tikao, no če že govorimo o času, ta čas, ki ga bomo zdaj porabili, ne bo manjkal pri energetski učinkovitosti o pol dvanajst in namreč končamo. Gospa Tikao. Če vidite. Uh, eh, eh, ja, gospod predsednik. Želela bi govoriti o ceni na tono oglikovega dioksida. Ta cena 20 evrov na tono, ki je predvidena, me zanima. Ko smo govorili o svežnju ETS, smo namreč govorili o 33 evrih, sedaj se govori o 13, oziroma številke so bile 33 in sedaj 13 in sedaj imam dvome glede 20 evrov na tono. In kar zadeva letalski promet, naj bi po schemi letalstvo bilo vključeno v schemo trgovanja z emisijami po letu 2012. Če obdavčimo gorivo, ki se uporablja v letalskem prometu, potem bomo tu prišli do dvojnega obdavčevanja v tem sektorju. Torej, če so če instalacije, ki so vključene v sistem ETS, ne predvidevajo neke, oziroma če so oproščene plačila davka, potem bi bilo treba tako oprostitev predvideti tudi za letalski promet. In ne nazadnje, cena, ki jo plačujejo potrošniki v gospodinstvih, je tudi nekaj, pri čemer bi morali sprejeti pravilne, primirne ukrepe za to, da bi vsa gospodinstva imela dostop do energije v dostojnih pogojih. Borite se moramo proti revščini. Hvala. Hvala lepa, gospod Piper. Tukaj nadoveša gospoda Langena, tako da me ne boste mogli zamenjati za žensko. Kar zadeva novo strukturo minimalnih davčnih stopenj, tukaj lahko prihaja do izkrivljanja trga, v korist dizelskih motorjev. To je tržni delež 30 do 44 odstotkov, kar bi lahko zasedalo dizelsko gorivo, kar je tudi v nasprotju z evropsko podnebno politiko, kot Evropa ne moremo po eni strani sprejemati strogih omejitev za izpuste CO2 in spodbujati uporabo varčnih motorjev, po drugi strani pa potem te motorje oziroma njihovo gorivo bistveno bolj obdavčiti. Z investicije iz lanskih eh, let bi z takšnimi ukrepi razvrednotili, ko gre za očinkovitejše dizelske motorje. Ne smemo pa tudi kršiti načela sorazmernosti, torej ne smemo mešati oziroma delati zmedo pri strukturi obdavčitve posameznih energentov. Zato smo za predlog eh, komisije in eh, želimo oziroma smo proti predlogu in eh, želimo, da finančni ministri to tudi zavrnejo. Gospa Jordan Cizli. Jordan Cizli. Gospa Romana Jordan Cizli. Predsednik, um, zdi se mi, vedno sem se zauzemala za to, da natančno določimo glavne cilje naših politik in da jih potem sledimo um, horizontalno preko vseh dokumentov, ki jih obravnavamo. In tudi v tem pogledu se mi zdi um, predlagan zakonodajni dokument pozitiven. Naš cilj mora biti in mora ostati um, eden izmed pomembnih tudi uh, okoljski vpliv uh, goril. Um, Eh, in tudi v povezavi z davčno politiko. Vendar pa je davčna politika nekaj, s čimer se nismo doslej ukvarjali, vse v tem odboru ne, že dolgo ne, in zaradi tega potrebujemo še toliko bolj natančne informacije o tem, kakšen, je vpliv te, kakšen bi bil vpliv te, eh, te spremembe. Ne želim, eh, da se um, zakon, obravnava zakonodajnega dokumenta um, nerazumno podaljšuje, vendar pa si želim, da bi imeli uh, dovolj informacij, na podlagi katerih bi se odločali, torej o tem, kakšno je sedanje stanje, kam si želimo in kakšen bi bil vpliv um, te, tega predlaganega zakonodajnega predloga. Ampak to je samo parcialna informacija. Tisto, kar pogrešam, je, da je da pravzaprav nimamo informacije o celotnem sistemu. Mi že imamo sistem ETS, kolegica je omenila v povezavi z letalskim prometom. Eh, kakšna je sinergija, kako bo deloval ta sistem? Zdaj imamo ETS, eh, uvedli bi neke nove davke, Um, zanima me, kakšen je učinek enega sistema, drugega, kje gre sta skupaj, kje se dopolnjujeta, zakaj potrebujemo enega, zakaj drugega. Torej, želela bi več informacij od komisije v tej smeri. In konec koncev, uh, kot ugotavlja poročevalec bi to pomenilo seveda dodatne obremenitve tudi plina pred eno uro smo govorili o tem da naj bi za zemeljski plin šle približno tri milijarde iz evropskega proračuna ker nam primanjkuje investicijskih sredstev torej Ehm, po eni strani eh, nekaj jemljamo, po drugi strani nekaj dajemo in eh, res se mi zdi, da tu potrebujemo več eh, informacij o skupnem delovanju vseh teh inštrumentov in posledici tega. Hvala lepa, gospod Kovač, želite še enkrat besedo. Ali lahko zaključimo za danes? Ne, hvala lepa, mislim, da lahko s tem zaključimo. Besedilo bom v skladu z predlogi tudi spremenil. Hvala lepa. S tem zaključujemo to točko. Naj vas opozim tudi na to, da, da je 9. novembra opoldne rok za oddajo predlogov sprememb. In s tem prehajamo na naslednjo točko, na energetsko očinkovitost, razveljavitev direktiv. O tem smo enkrat že razpravljali na kratko. Do pol dvanajste imamo še čas. Mnogi želite razpravljati na to temo, zato vse prosim, da ste kratki, drugače zadeve ne bomo mogli izvesti. To je nujni pogoj. kot rečeno, je rok sedmega v polnoči za vložitev predlogov sprememb, namreč odločili se bomo tudi, kako obravnavati odgovore komisije, ki smo jih dobili šele včeraj zvečer. Zdaj ima najprej besedo kolega Turmes. Ich werde sehr kurz sein. Bom kratek, samo nekaj istočnic bi podal. In eh, če bi mi lahko ob koncu rezervirati več časa, potem bom lahko eh, odgovoril na vprašanja kolegov. Zdaj bom krajši. Tukaj gre za podnebno politiko, hkrati pa tudi za gospodarsko politiko. Veliko milijard eh, porabljamo za eh, nakup nafte in plina zunaj Evrope. Če bomo v Evropi več denarja dali za delovna mesta in če želimo preprečiti, da bomo v naslednjih 20 letih posodobitve električnega omrežja ustrezno izvajali investicije, potem morajo te direktive upoštevati tudi izboljšanje učinkovitosti na področju rabe električne energije. Potrebovali bomo ustrezne povezave, tudi elektrarne. Naš dejanski problem pa je, kako te srednje in dolgoročne investicije financirati kratkoročno. K temu sem pripravil lasten odstavek eh, vprašanju financiranja, kjer želi doseči povezavo med dobrimi predlogi gospoda Hana glede kohezijske politike in projektnimi obveznicami. Zakaj ne bi mogli teh projektnih obveznic porabiti tudi za večjo energetsko učinkovitost ali pa tudi dobičke iz dražb emisije CO2? Kar zadeva stavbe, sem eh, mnenja, da ne bi smeli govoriti samo o javnih eh, poslopih, ampak narediti načrt eh, za vse stavbe. Do leta 2015 sem za uravnotežen trg, ki bo upošteval tudi popraševanje, kar je v ZDA postalo ceneje. Ne samo zato, zato ker učinkovitost potem znižuje cene energentov se zauzemam tudi za večjo udeležbo porabnikov. In nekaj eh, slabosti iz komisijskega besedila sem popravil. Hvala lepa. Zdaj potrebujem seznam govornikov, potem pa lahko začnemo. Upam, da so vsi na seznamu začenjamo. Najprej poročevalci v senci oziroma predstavniki političnih skupin. Kolega Piper je prvi. Fino ja, dank. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ta direktiva je seveda pomemben korak, eh, da je impulz za vrčevanje z energijo in bo pripeljala do tega, da bomo zmanjšali našo odvisnost od energije, prinaša tudi velik prispevek k varovanju okolja in omogoča strukturne spremembe k bolj energetsko učinkovitimi proizvodi, kar lahko izboljša našo izvozno konkurenčnost. Poročilo Turme se zelo intenzivno ukvarja z predlogom komisije, več kot 100 predlogov sprememb je v njem veliko zamisli. To drugo zamisel bo tudi naša politična skupina ELS prediskutirala. V poročilu Turmes eh, je zapisano tudi, da ne moremo poenotiti vse države članice, da moramo deliti eh, bremena in še kaj drugega je lahko za nas zelo zanimivo. Direktiva kot taka pa bi bila boljša, če bi se komisija osredotočila na okvirne pogoje. Zelo veliko se na evropski ravni predpisuje, kar bi po našem mnenju bilo bolje reševati na nacionalni ravni. Direktiva bi bila še boljša, če bi vsebovala jasne definicije glede energetske učinkovitosti. E, te definicije pa podaja kolega Turmes. E, energetska učinkovitost je energetski prihranek. Pika. Kolega Turmes je poostril besedilo, ne ima več dvostopenskega pristopa, ampak zavezujoče cilje, eh, stroži standardi, kar zadeva renoviranje stavb, brez izjem beseda ekonomičnost je skoraj povsod črtana. In moram povedati, da nekako ne vem, kaj storiti ob vseh. Eh, predlogih sprememb in njihovimi obrazložitvami, če si pove, pogledamo samo kogeneracijo. Če tega ni mogoče ekonomično izvajati v regijah, bi lahko imele države članice izjeme. V gospod poročevalec pa predlaga, da to preprosto črtamo z obrazložitvijo, da bi morale države članice imeti pozitivne učinke od eh, kogeneracije zaradi tega je treba to črtati. Zdi se mi predvsej kruto tako argumentirati eh, in sprašujem se, kje bomo našli kompromis. Nekaj še k finančnemu instrumentu, instrumentu financiranja. Zdi se mi, da je ta na zelo krhkih nogah. kar zadeva izpolnjevanje šestega člena. Mm, financiranje prihaja iz eh, projektnih eh, obveznic, eh, ki smo jih predlagali za manjše mm, občine. Ne vem, če bo to šlo. Zadeva denar prihaja tudi iz strukturnih skladov. Strukturnimi skladi upravljajo države članice, ki odločajo, zakaj bodo uporabljali sredstva. 50 odstotkov sofinanciranja v moji regiji nam namreč sprejemajo tudi občine, lokalne skupnosti. E, finance prihajajo tudi od investicijske banke, Evropske investicijske banke, vemo, kako je to zapleteno. Denar prihaja tudi iz nacionalnih proračunov, kjer vemo, kakšno je stanje. Smo zato, da raje uporabljamo obstoječe, dobro delujoče instrumente in to prenašamo na druga področja, ne pa da na evropski ravni predpisujemo natančno strukturo uporabe finančnih eh, sredstev in skladov na nacionalni ravni. Potem smo pri tretjem eh, členu, dvostopenski pristop potrebujemo, zaradi tega, ker pri zadevah eh, ekodizajn in podobno predstavljajo zadeve, ki jih moramo še preveriti. Mnenja smo tudi, da obveznosti vrčevanja za energijo ne smejo ohromiti rasti. Če bi lahko države rasle hitreje, ker so zdaj v recesiji, ta obveznost vrčevanja lahko predstavlja nevarnost za ustavitve te rasti, zato potrebujemo uvedbo nekšnega indikatorja učinkovitosti. Povezati moramo določen input energije, povezano z eh, končnim proizvodom kolega Turmesa ni treba skrbeti, da želimo razvoljeniti cilj prihranka na stotine ton izpustov CO2, ampak ta direktiva ni edina pot, kako to doseči. Mislim, da je to zmota, če razmišljamo, da bomo teh 368 ton CO2 privačevali samo za to direktivo, potem je to premalo štiri, pet javni sektor, seveda mora ta služiti kot zgled, ampak moramo lokalnim skupnostim predpisovati, da morajo vsako leto tri odstotke svojih stavben energetsko preveriti in obnoviti. Je to mogoče upravičiti ob upoštevanju stroškov in koristi, ki to prinaša? Preračunali smo za Brandenburg pri nas samo sanacijski stroški na osnovi direktive o energetske učinkovitosti, ki bi jih predpisali lokalnim skupnosti, presegajo vse izdatke v proračunu ene lokalne skupnosti za vse, za ceste, za gradbene projekte in vse ostalo in to je nekako v konkurenčnem odnosu z drugimi področji, z zahtevami na področju izobraževanja, skrbi za mlade in tako naprej. To je seveda zelo pomembna tema. Se strinjamo s tem, ampak na lokalni ravni so tudi druge pomembne eh, zadeve. 1,5 odstotkov prihodkov naj bi privečevali na področju energije. Vprašanje je, ali lahko zakonsko zavežemo energetska podjetja, k odgovornosti za obnašanje porabnikov, a ne bomo tako izrinili lokalnih regionalnih obrtnikov z trga, če bomo to predpisali. Ne bomo delali zmede med, s tem zmede med manjimi podjetji. To so zadeve, ki jih bo še treba preveriti in ugotoviti, ali ne bi bilo bolje če prepustimo državam članicam, da same najdejo poti do tega, da pridemo do ciljev, ki smo si jih zastavili. Z manj birokracije bomo mogoče prišli do teh ciljev tudi hitreje. To velja tudi za osmi člen, ki je v nasprotju z tretjem notranjem paketu z uvedbo pametnih števcev. Države članice naj bi na osnovi eh, študije učinkovitosti same odločale, eh, kdaj in kako to storiti. To je torej v nasprotju z eh, tretjim svežnjem o notranjem trgu. In še zadnja pripomba k desetemu členu. Tukaj gre za kogeneracijo spodbude, o katerih govori gospod Turmes, kar zadeva shranjevanje toplotne energije eh, so dobri, vendar je treba upoštevati tudi posege v prostor. Ne vem, če bodo države članice to tako preprosto sprijele. Pri vsem tem je treba zagotoviti tudi ustrezno očinkovitost. In postavlja se vprašanje, če imamo 250 tisoč na eh, črtov za hlajenje in eh, ogrevanje in moramo to povezati, kako bomo to storili in kako je to povezano z elektrarnami za vršno porabo. Te sploh ne morejo prevzeti takih odgovornosti, zato ker se čisto na kratko uklapljajo v omrežje. In če tukaj zavračamo vse izjeme, potem ni v redu. Dragi kolega, o marsičem se bomo morali še pogovarjati. Če povzamem, to je dober instrument za doseganje naših ciljev ovačevanja z energijo, vendar potrebujemo drugačno definicijo energetske učinkovitosti, tako da ne bi ogrožali potrebne gospodarske rasti v posameznih državah članicah. Želimo ohraniti tudi dvostopenski sistem, da najprej analiziramo učinek naših ukrepov, da nadzorujemo posledice, potem pa se odločimo za ukrepe na nacionalni ravni. In tretjič, državam članica moramo dati več eh, svobode pri financiranju. Tri odstotke za obnove stavb je preveč in končno bi morali celotni razpravi upoštevati več eh, gospodarstva, energetska učinkovitost je najboljša, če se tudi splača. Kolega Turmes, hvala lepa. Kolegica Hercog eh, za skupino socialistov in demokratov. Hvala lepa, naša poročevalka Thompson danes eh, ne more biti z nami. Prosila me je, da, podamo, da podam nekaj mnen. Zdaj sem jaz brita, tako kot kolegi pred mano, ki so imeli tudi druga imena osredotočiti se moramo na to, da podamo jasen signal parlamenta svetom. Moramo imeti jasno vizijo za energetsko učinkovito Evropo. evropska učinkovitost Evrope ni vprašanje dali, ne gre za vprašanje, ali se bo to zgodilo danes ali pa jutri. Tisti, ki bodo to storili danes, so tisti, ki bodo imeli konkurenčno prednost eh, jutri. Ali drugače povedano, virov je vse manj, resursov je vse manj, treba jih je očekvito uporabljati, treba je ustrezno zmanjšati razlike med eh, stroški proizvodne in eh, ceno prodaje. Prava cena nafte je večja po naftni krize, ne glede na to, kakšna je gospodarska kriza. Tisti, ki delujejo energetsko učinkovito, bodo obvladovali prihodnost, gre za vzpostavljanje novih delovnih mest in gospodarske rasti v Evropi če zmanjšujemo porabo, zmanjšujemo tudi eh, odvisnost od uvoza, to pa pomeni, da zmanjšujemo našo ranljivost eh, do prekinitev dobave in eh, spremljivost cen na globalnem trgu, s tem zaščitimo tudi naše ekonomije. In seveda gre tudi za zmanjšanje oglikove ogličnega odtisa, ogličnega odtisa Evropske unije. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da eh, rešimo, kar se rešiti da. Kot eh, socialisti še vedno verjamemo v zavezajoče cilje, tako kot jih imamo za obnovljive vire energije, tako potrebujemo takšne cilje tudi za energetsko učinkovitost. Torej pozdravljamo zavezajoče ukrepe kot eh, ustrezne cilje, ne pa kot alternativne cilje. Vse preveč ljudi plačujejo bistveno preveč, prevelik deleč dohodka za energijo, kar vodi v energetsko revščino. Da to preprečim, moramo izboljšati tudi direktivo o energetski učinkovitosti. 96. člen na to skrbita naša poročevalka o senci, Brita Thompson, išče nove formulacije. Naj za zaključek povem, da se Boževak o senci že veseli sodelovanja pri pripravi revizije direktive o energetski učinkovitosti. Zahvaljujem se vam v imeno Brite. Hvala lepa, kolega Rode. Yeah, well. Tudi jaz sem namestnik. Za gospod Fiona Hall, mogoče bi se lahko združili in bi zapeli pesmico I'll be your substitute. To je samo eh, hec, kakorkoli že. Vsi pozdravljamo vaše poročilo, gospod Turmes, eh, prihaja v pomembnem času, ko bi zmanjšanje porabe energije lahko prineslo socialne gospodarske prednosti, izboljšanje konkurenčnosti evropske industrije in spodbujanje inovacij, spodbujanje lokalnih delovnih mest, priložnosti za podjetništvo, reševanje revščine, energetske revščine, prihranjenje denarja za lokalne skupnosti in družbo na splošno ter porabnike. To bi omogočilo tudi investicijsko eh, varnost eh, za investitorje. <clears throat> Treba je določiti tudi energetske, cilje energetske učinkovitosti na državni ravni ob upoštevanju principa subsidijarnosti, pri čemer se moramo iz eh, ogniti preveč specifičnim opredelitev za države članice, ki morajo imeti dovolj prožnosti za porazdelitev energetskih prihrankov, ki bodo usklajeni z njihovimi razmerami. prioritetno bi se morali sredotočiti na javne, javna poslopja. Gospa uh, Hol bi imela večjo povezavo z direktivo o stavbah eh, iz leta 2010, tako da bi ohranili doslednost pri sprejemanju zakonodaje. Predvsem si želimo izboljšati prihranke energije in večjo energetsko učinkovitost, zato bi bilo mogoče bolje, da države članice izračunajo 3 odstotno zmanjšanje glede na energetsko potratnost eh, stavb, o katerih govorimo. To bi tudi omogočilo večjo prožnost eh, lokalnih eh, oblasti pri zmanjševanju porabe energije v, na najbolj energetsko stroškovno učinkovit način. Kar zadeva šesti člen, je treba ohraniti cilj 1,5 Države članice pa bi morali imeti možnost večje fleksibilnosti pri doseganju tega cilja z mehanizmi, ki jih spostavljajo same. Poročevalec je pripravil nekaj dobrih eh, predlogov v 8. členu glede pametnih števcev in račune za energijo, kar bi omogočilo ustrezno vačevanje z energijo in ustrezne cene energije, treba razlikovati med računom in potem tudi obrazci za porabo v 10. členu CHP. Bi morali zagotoviti, da bomo imeli ustrezno povezavo med tem, kar zahtevamo na strani porabe, z tem, kar imamo na strani ponudbe. Kar zadeva agregatne storitve, to bi morali obravnavati enako kot druga orodja, ki rešuje probleme vršne. Eh, porabe, kjer bi morali omogočiti eh, ustrezno vlogo tudi na področju veleprodaje, energ, eh, veleprodaje energentov. To je torej predlog uspeh Hol. Hvala lepa, gospod Karins. V skladu z tradicijo tega odbora sem danes gospa Viki Ford. ki na žalost danes ni mogla priti na to sejo, ampak me je prosila, da preberem to izjavo. Torej upam, eh, da boste mi sledili, ko bom to monotono prebiral. Prvič. Vi, ki bi se rada zahvalila poročevalcu za vso opravljeno delo pri pripravi te direktive, Viki podpira cilje te direktive, vendar pa misli, da je nujno potrebno, da imajo države članice tudi določeno prožnost pri doseganju ciljev. Viki bi rada, da bi bil pristop eh, k tej direktivi takšen, da bi uživali tudi popolno podporo držav članic in da ne bi prišlo do pogajanj, ker bi parlament bil v popolnem nasprotju z svetom ali pa z Evropsko komisijo. Vložila bo predlog spremembe k četrtemu členu, ko gre za javne zgradbe, kaj ti misli, da tukaj ne gre za stroškovno učinkovit pristop. Kar zadeva peti člen, je pomembno uspodbuditi nacionalne organe, da poskrbijo za čim večjo energetsko učinkovitost pri vseh nakupih. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na člen 6. Cilj je, da izboljšamo učinkovito učinkovitost uporabe energije, ne le da zmanjšamo porabo energije. Države članice bi morali doseči zastavljene cilje in mislim, da bi morali, morali stroške nositi tisti, eh, ki imajo dejansko prednosti od te direktive in ne vsi potrošniki. Člen 10 je precej predpisujoč po mnenju Viki in uh, bi lahko deloval eh, v nasprotju eh, z obnovljivimi veri energije in tako naprej. Elektrarne bi morali izključiti iz scheme CHP, predlaga Viki, poleg tega pa bo vložila tudi številne predloge sprememb in si prizadevala za kompromise skupaj z poročevalcem in z drugimi poročevalci v senci želi namreč, da bi dosegli energetsko učinkovitost v Evropski uniji. Poleg tega pa meni, da je potrebno poskrbeti tudi za upoštevanje dobrih praks, eh, ki jim je na vsak način potrebno slediti. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa, gospod Karim. No, če bo v prihodnosti situacija pogosteje takšna, potem si lahko izmenjamo pisma, namesto da imamo razpravo. Vendar pa gre tukaj tudi za politično razpravo in za tehtanje različnih argumentov. Vidar Kvadras je naslednji na vrsti. Sí, gracias, señor presidente. Ja, hvala, gospod predsednik. Um. Jaz, govorim. Jaz govorim v svojem imenu. No, danes imamo prvo predhodno razpravo o tem in zato se bom dotaknil zgolj manjšega števila točk, saj bo ta direktiva že sama marsikaj prinesla na plan. In želel bi poudariti, da je naš kolega Klod Turmes pripravil 119 predlogov sprememb, tako da bomo imeli veliko dela. Prva stvar, ki bi jo želel poudariti, je, da so da morajo biti konceptualni temelji te direktive jasni. In sicer sta tukaj možni dve liniji razmišljanja, ki pa nista usklejeni med seboj. Pri prvi je poudarek na varčevanju energije v absolutnem smislu, torej na zmanjševanju porabe v absolutnem smislu in druga možna linija razmišljanja pa poudarja izboljševanje energetske učinkovitosti. To pomeni energije, ki jo potrošimo na enoto outputa. In Tukaj gre za to, da se zauzemamo za izboljšanje energetske učinkovitosti. To pomeni, da naj bi za vse manjšim uložkom energije vse več eh, lahko dosegli. In če temu ni tako, potem eh, bi lahko prišli do tega protislovnega eh, dejstva oziroma mišljenja, da če eh, manj trošimo energije, da smo tudi manj energetsko učinkoviti. No, je pa tukaj tudi še v resnici razmišljanje takšno, da bi morali vse svoje napore vložiti v to, da bi postali vse učinkovitejši. Tako da te stvari so jasne in mislim, da se tukaj lahko sporazumemo ali ne. No, um, to se mi je zdelo pomembno povdariti, zato ker je to temelj za to celotno zgradbo in že pri tem samem temelju moramo najti skupno točko. No, sedaj, šesta točka. V šesti točki imamo sistem za varčevanje energije, eh, ki bi ga uporabljale energetske družbe. Potem pa bi imeli tudi alternativne ukrepe, ki pa bi jih lahko uporabili samo, če bi jih potrdila komisija. No, tukaj imamo neko simetrijo, ki pa mora biti pravična. Jaz mislim, da morata obe stvari biti postavljeni na isto raven. Tako obveznosti, torej ta sistem obveznosti za vrčevanje, kot alternativni ukrepi, oboje je treba moči izvajati brez predhodnega dovoljenja komisije. In potem, ko se de facto ugotavlja, ali so države članice spoštovale sprijete zaveze, je tudi treba to upoštevati, vendar pa ne kaže uvajati neke diskriminacije med obema možnima potema za doseganje energetske učinkovitosti. In na zadnje bi se želel navezati še na kogeneracijo. Poglejmo, Kaj je to, dragi kolegi? To ne pomeni samo segrevanja, ogrevanja in ohlajanja. Namreč veliko število industrij uporablja to kot svoj proizvodni model, saj na tak način lahko optimalno uporabijo svoja sredstva in dosegajo večjo učinkovitost. In zato moramo nekoliko razširiti naše obzorje in moramo vedeti, da taka kogeneracija, ogrevanje in ohlajevanje se izvaja tako na severu kot na jugu Evrope in če vidimo to tak, na tak širši način, je jasno, da kogeneracija v nekaterih okoliščinah je nekaj, kar se splača, v drugih pa se ne splača. Uh, in zato ne moremo vsega staviti na kogeneracijo, ne da bi pri tem upoštevali, da učinkovitost kogeneracije ni odvisna samo od potreb po toploti, ampak tudi od drugih stvari, naprimer od prevoza e, goriv, od delovanja omrežja, od okoljskih učinkov e, in stroškov in vseh mogočih drugih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. In zato če se nek eh, kogeneracijski obrat povezuje z enim samim od teh dejavnikov, lahko pridemo do absurdnih situacij. In zato je tudi tukaj treba naše videnje stvari razširiti. In kar zadeva uskladljivost kogeneracije z drugimi viri energije, pa imamo tudi tukaj različne modele za uporabo obnovljivih virov energije, naprimer, ki zahtevajo za podporno energijo za rabo obnovljivih virov, energijo, ki je lahko različnih virov in izvorov in to vključuje tudi kogeneracijo. Nekatere, na primer, viri zahtevajo delovanje neke elektrarne 24 ur na dan. E, pri sončni energiji pa je jasno, da bo elektrarna delovala izmenično. Tako da te podporne energije, s katerimi se podpira delovanje. E, elektrarn na obnovljive vire energiji, ki so nujno izmenične narave, morajo biti predvidene na primeren način. Tako da tudi tukaj moramo primere zelo specifično obravnavati in se moramo izogibati plospološevanju, ki nas lahko pripelje do napak. To so moje začetne predhodne pripombe, ki sem jih želel podati In kot sem že povedal, imamo tukaj še veliko dela in z veseljem bom prisluhnil eh, tudi mnenja številnih drugih kolegov, ki so gotovo zelo zanimiva in tudi glede na simpatičen in eh, deloven značaj našega poročevalca, sem pripričan, da bomo na koncu le prišli do skupnega stališča. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Provera. Pregledal sem ga, on je tudi poročevalec v senci. Hvala, predsednik. Tudi jaz sem se želel zahvaliti našemu poročevalcu, kolegi Turmesu, za njegovo pripravljenost, za sodelovanje, poslušanje in razpravljanje o vseh teh točkah. Sedaj bi na kratko um, le par stvari povedal. Torej, cilji te direktive so take, s katerimi se lahko strinjamo, kateri, ki si jih želimo, ampak da bi jih dejansko lahko dosegli, morajo biti to praktično uresničljivi cilji. In prvič bi povedal naslednje. Upoštevati moramo velike razlike, ki obstajajo v Evropi. In Tukaj ne govorim samo o okoljskih, zemljepisnih razlikah oziroma razlikah v finančnih zmožnostih v različnih državah, ampak tudi o socialnih in zakaj pa ne tudi kulturnih razlikah. Torej, vse te razlike je treba upoštevati. Če pomislimo na to, kar se dogaja v nordijskih, severnih državah, glede na njihove značilnosti in tako naprej, se hitro zavemo, da so razlike v primerjavi s sredozemskimi državami zelo velike. No, Pri tej potrebi, da se spodbuja kogeneracija in ogrevanje na daljavo, je nekaj, s čimer se seveda lahko strinjamo, vendar pa je treba tukaj primerno upoštevati namenjanje javnih sredstev za to, saj so situacije tudi tu različne. Sam bi bil naklonjen možnosti, da bi pripravili direktivo, ki bi državam članicam eh, naložila zavezujoče cilje in ukrepe, pri čemer pa bi države članice morale imeti na voljo različne izbire za eh, bolj učinkovite možnosti in možnosti, s katerimi bi več privrčevali. Nekatere države so na tem področju že sprejele več ukrepov, druge pa tudi niso storile tega, kar bi že lahko oziroma kar bi morale. Pri tem je torej treba upoštevati tako finančno kot upravno vzdržnost takih projektov, zlasti pri zavezi za zmanjšanje v višini 3 odstotkov, naprimer. Potem pri nekaterih državah je večje število zgodovinskih stavb, ki imajo mm, arhitekturne omejitve in ki, za katere določ, določbe te direktive ne bi smele veljati. In pri tem govorim tudi o svoji državi, v kateri imamo tudi v pravne omejitve, zaradi katerih občine naprimer ne smejo za to porabiti določenih sredstev, ki pa jih že imajo v svojih proračunih. In potem bi pri tem omenil tudi razne zgodovinske eh, stavbe, stavbe zgodovinskega arhitekturnega pomena, ki se uporabljajo za potrebe javnih služb. Poleg tega bi pri Eh, tem, ko govorimo o energetski učinkovitosti, morali upoštevati tudi možnosti za gospodarski zagon. Zato je treba to učinkovitost obravnavati zelo pazljivo, zato da ne bi ti cilji, ki jih želimo tukaj doseči, preprečili našemu gospodarstvu, da bi se razvijalo tako, kot si to vsi želimo. Strinjam se seveda s poročevalcem v točki, kjer pravi, da moramo najti primirne finančne inštrumente za spodbujanje učinkovitosti, saj brez njih samo filozofiramo. Ta direktiva bi namreč lahko bila, in s tem bom skušal zaključiti, možnost za novo smer gospodarskega razvoja, za razvoj novih tehnologij, za odpiranje novih delovnih mest ter za spodbujanje nove gospodarske rasti oziroma novega gospodarskega zagona. In za konec bi želel izpostaviti tudi ulogo eh, naših državljanov in njihovega osveščanja. To je povezano z našimi političnimi prizadevanji. Namreč, če so državljani bolje osveščeni, jih lahko tudi bolje prepričamo o tem, kakšno energijo naj uporabljajo in um, pri tem bomo lahko več prispevali morda k tej novi zeleni energiji, za katero se zauzema tudi naš kolega Turmes. Hvala lepa, gospod Provera, sedaj pa gospod Belet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi podal nekaj pripomb v nizozemščini. Kolega Zenkla, vani bemerkingen, zeno, eh, hamak, če si kuhzare. Eh, ja, dragi kolegi, eh, določene opaske so že bile podane in ne bi jih ponavljal. Torej, prvo pripombo bi imel glede kriterija površine. Res je, da tudi mi menimo, da to ni najprimernejši kriterij in da bi bilo bolje, če bi se usmerili k globalni energetski porabi in učinkovitosti stavbe v celoti. Drugič, na oziroma pri javnih naročilih bi bilo seveda treba upoštevati to, da se išče najugodnejšega dobavitelja, vendar pa to nujno ne omogoča največje učinkovitosti in to je tudi treba upoštevati pri pripravi predlogov sprememb na predlog komisije. Tretjič. Kar zadeva uhajanje oglika je to predlog, ki ne vpliva neposredno na ta močan energetski okvir, eh, posredno pa vendarle ima nek učinek in zato moramo naše odgovorne na nacionalnih ravneh prepričati, naj, eh, naj upoštevajo ta učinek pri svojih eh, gospodarskih družbah. Torej to vprašanje uhajanja oglika se mi zdi bistvenega pomena. In na zadnje bi želel vse kolege pozvati k temu, da se skupaj vprašamo o obračunavanju, fakturiranju energije in mislim, da ko govorimo o stroških energije, se moramo vsi zauzemati za večjo transparentnost. In ko govorimo o stroških, ne govorimo samo o stroških distribucije, temveč tudi o stroških porabe pri javnih potrošnikih. In tukaj se moramo vsi zauzemati za večjo transparentnost in za uvedbo določenega števila elementov, ki bodo omogočili potrošnikom, da se znajdejo v vsej tej množici stvari. Ja, sedaj pa gospa Kolarska Bobinska. Najprej pa moram povedati naslednje. Razlog, da sta sedaj dobila besedo kolega, je ta, da pri zadnji seji nista dobila besede, čeprav sta prosila za njo. In zato imata prednost pred gospod Merkis torej gospa Kolarska Bobinska. Že moj gost je zalegli, preloženi iz poprednjega spora. Hvala lepa. V angleščini nadaljujem. Moram reči, da je to pomembna direktiva, na katero smo čakali že zelo dolgo. Vplivala bo na gospodarstvo, na lokalno samoupravo, torej tudi na javne finance in pa na gospodinstva. In zaradi tega moramo o tem tudi podrobno razpravljati. Najprej se osredotočimo na gospodarstvo. Ključna je povezava med rastjo in pa energetsko učinkovitostjo. Določene države bodo morale poskrbeti eh, za premik v gospodarstvu, če bodo želeli doseči energetsko učinkovitost. Vendar pa tukaj obstaja vel, obstajajo velike razlike med eh, razvitimi evropskimi državami in pa državami, ki se počasi razvijajo. In to moramo tudi upoštevati pri spremembah, ki jih bomo predlagali. Tukaj gre recimo za premik gospodarstva, kot je finsko gospodarstvo v primerjavi z eh, premikom na slovaškem, polskem ali pa kje druge. Torej, to bo imelo posebno drugačen učinek na javne finance. Strinjam se torej z vsemi tistimi, ki menijo, da bi morali učinkovitost eh, obravnavati po enotah in ne kot neko absolutno vrednost. Države, ki se še razvijajo, bodo najbrž potrošile več energije, morale jo bodo uporabljati bolj učinkovito, vendar pa jim ne moremo enostavno naročiti, da naj ne povečujejo rabe energije, kaj ti te države to potrebujejo in zato jih moramo tudi podpreti za sredstve Evropske unije, recimo za sredstve iz eh, sklada za regionalni razvoj. Potem pa zahteva po treh odstotkih eh, javnih izdatkov na ravni lokalnih samouprav. Mislim, da je pomembno najprej vzpostaviti večletni cilj, eh, ne pa le cilje po posameznih eh, letih, kajti v določenih letih lahko, so lahko namenjena sredstva višja, v drugih nižja, torej ne tri odstotke na leto, ampak um, zastavimo si daljši časovni okvir, potem pa energetski pregled. Enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti, to je prekratko obdobje. Odločitve se sprejemajo včasih hitro, včasih počasi, razvoj poteka eh, različno hitro eh, na različnih koncih Evrope in zaradi tega moramo upoštevati tudi to. Nekatere lokalne skupnosti bi lahko menile, da so tri odstotke preveč in o tem moramo resno razmišljati, kaj te zavedati se moramo tudi, da živimo v obdobju krize in to, kar se dogaja v številnih državah, je, da eh, vlade prenašajo izdatke, javne izdatke na eh, lokalne eh, skupnosti in eh, lokalne skupnosti imajo zelo velik primankljaj in zaradi tega uh, skušajo privrčevati in sicer tako, da recimo ukinejo javno razsvetljavo. Mi pa ne želimo, da bi vrčevali na ta način. In še ena pomembna točka, javna naročila v nekaterih regijah, ki so bolj kmetijsko usmerjene, ki so manj razvite, bi najbolj učinkovita izbira izdelkov pomenila, eh, da se morajo odločiti za izdelke, ki so proizvedeni daleč eh, stran v drugih državah, kajti v bližnji okolici oziroma celo v regiji ne bodo našli proizvajalca, ki bi ga lahko izbrali. Torej, morali se bodo odločiti recimo za ponudnika oken v neki drugi državi razmislimo o tem, kako to zapisati nekoliko bolj učinkovito. In še zadnja točka, mislim, da je ključnega pomena, da organiziramo tudi kampanjo za ozaveščanje in eden izmed kolegov je to že izpostavil, če želimo poskrbeti za premik gospodarstva, potem moramo najprej poskrbeti za premik v načinu razmišljanja v naših družbah in eh, posebno pozornost je potrebno nameniti torej ravno ozaveščanju. Tukaj pa se ne moremo osredotočiti zgolj na politike, ampak moramo organizirati bolj široko zastavljeno kampanjo. Najlepša hvala. Gospa Merkis. Hvala lepa, gospod predsednik. In v čigavem imenu naj jaz govorim? ja, v imenu malih proizvajalcev energije in malih najemnikov, predvsem tistih, ki želijo sami proizvajati energijo. In to je mm, vprašanje, pri katerem moramo biti zelo pozorni na kolektivni ravni in eh, paziti na kako veliki, v kako velikem obsegu se to izvaja. No, v moji državi, v, na nizozemskem, imamo stanovanske družbe, ki skrbijo za stanovanja in za stavbe. Vendar pa mislim, da je dobro, če najemniki oziroma uporabniki stavb lahko zahtevajo večjo energetsko učinkovitost. Torej, da, imajo, da bi imeli možnost da se sami vključijo v, upor, v to, kako se uporablja in obračunava eh, električna energija. Torej, državljane je treba vključiti v uh, vse faze od proizvodnje do porabe energije. Torej, ta direktiva bi morala imeti vpliv tudi na druge direktive, ki zadevajo eh, učinkovito energetsko upravljanje s stavbami in tako naprej. Ne smemo pa pozabiti, da obstajajo tudi drugi energetski viri, ki se jih lahko učinkovito uporablja in eh, ki, na katere bi morali tudi to navezati. Mogoče ne bi smeli stremeti za tem, da vse uredimo takoj, ampak vendarle pa postopoma. Tako da ta direktiva, ki jo imamo pred seboj, je nek naslednji korak, korak naprej in zato si zavihajmo rokave in se jo lotimo, zato da bo poraba energije potekala na transparenten način in tudi to, kakšne vrste energije se uporablja in začne se pa vse pri informiranju naših gospodinstev prvih potrošnikov. Hvala lepa. Eh, rad bi pa povedal še nekaj. Eh, Galilejo ne bo izstreljen danes, ampak jutri zato imamo še nekaj časa. Tolmači so nam pripravljeni dati dodatnih 15 minut, več pa ne. Ampak ta čas lahko izkoristimo. Pet vas se je še javilo k besedi, klot in pa, komision, in pa komisija, torej prosim, da ste kratki. Gospa Tikao. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu... Hvala, gospod predsednik. Poskušala bom biti kratka. Ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti so izredno pomembni. Saj je to gotovo najcenejša metoda, s pomočjo katere lahko prihranimo energijo. In želela bi se dotakniti tega odstotka, treh odstotkov, ki naj bi bil dela, delež obvezne prenove stavb, v katerih svoje delo opravljajo javne službe. Trije odstotki površin, to je zelo tok cilj. In kot poročevalka pri direktivi o energetski učinkovitosti, varnosti javnih zgradb. Ta cilj sicer podpiram. E, javni organi morajo biti zgled in morajo biti prvi, ki bodo modernizirali, posodobili svoje stavbe. Vendar pa je ta cilj preveč tok, prebirokratski in ne prispeva veliko k cilju povečanja energetske učinkovitosti. Menim, Torej, da bi morale države članice imeti na voljo nekoliko bolj prožne eh, možnosti in eh, zato bi se morali vprašati, kaj dejansko pomeni energetska učinkovitost in kaj želimo tukaj doseči, ne da bi to eh, številčno omejili z odstotkom na površino. No in sedaj še eh, podeželje. Na podeželju je situacija različna, saj imajo podeželska območja drugačne potrebe, tudi drugačne potrebe po oskrbi z energijo v primerjavi z drugimi regijami in zato bi morali upoštevati tudi posebnosti različnih regij, zlasti podeželskih. In tudi v teh regijah je treba na tej podlagi poskrbeti za večjo energetsko učinkovitost. Dobro, kolega Brežina. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj pripomb v češčini. Htjel bih podjekovat spravodaji, protože... Rad bi se zahvalil poročevalcu, kajti energetska učinkovitost je res zelo pomembna, če želimo doseči naše cilje. Povem lahko, da mi v tem predlogu ni všeč definicija energetske učinkovitosti. Na tem področju namreč vlada velika zmeda. Poleg tega pa se tudi natančno ne zavedamo, da če ne bomo dosegli energetske učinkovitosti v posameznih postopkih, bo to pomenilo, da tudi ne bo prišlo do vrčevanja za energijo. Cilj 1,5 odstotkov porabe in 3 odstotke vrčevanja pri toplotni izolaciji, gre seveda za javne stavbe, me spominja na rešitve v moji državi pred leti. Ne vem, ali lahko kupce prisili ponudnik, da eh, znižajo svojo porabo za 1,5 odstotka. Ta predlog sicer občudujem, vendar pa vem, da v praksi ni izvedljiv. Kar pa zadeva kupno moč češkega potrošnika, račun eh, za energijo, v, Češ, v Češki republiki predstavlja večji delež kot v številnih drugih razvitih državah in zaradi tega želimo seveda porabo znižati in poskrbeti za večjo energetsko učinkovitost, vendar pa mislim, da bi pri tem morali poskrbeti za to, da se izognemo velikemu upravnemu bremenu. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na strukturo gospodarstva kajti različna gospodarstva imajo tudi različno eh, porabo energije in zaradi tega moramo upoštevati tudi specifične karakteristike posameznih držav. Torej, mislim, da je potrebno vse te zahteve zelo temeljito pregledati, kajti v smislu zelenega gospodarstva ne moremo uničiti gospodarstva, ki nas trenutno preživlja. Gospod Del Castillo. E, Ja, gospod predsednik, no, poglejmo. V zadnjih tednih smo imeli celo vrsto sestankov, eh, seminarjev in drugih srečanj, ki so jih organizirale različne politične skupine. Vsi pa so imeli skupni imenovalec in sicer, da nima smisla uresničevati enotnih ukrepov v vseh državah članicah za to, da se dosežemo cilje energetske učinkovitosti, zato ker je situacija od države članice do države članice različna kljub podobnim parametrom. Poznamo zgodbe o uspehu, kot eh, eh, v nekaterih državah, ki so dosegle eh, odlične energetske cilje, ampak vseeno izkušnje določene države članice, ki je posegla po določeni vrsti ukrepov, ne moremo prenesti kar tako na druge države članice. To je, se odsvetuje, saj se zavedamo, v kako različnih situacijah smo. In, uh, če želimo doseči ta cilj 20 eh, odstotnega prihranka energije do leta 2020, bomo to lahko dosegli ob uporabi ključa fleksibilnosti. Fleksibilnost, prožnost pa pomeni, da vsaka država zase ugotovi, kateri cilj mora doseči in kaj k temu lahko prispeva po sistemu burden sharing, naprimer. In zato morajo komisija in države članice na podlagi določenih kriterijev in parametrov določiti, kaj naj vsaka posamezna država članica k temu prispeva in kateri so njeni konkretni cilji in na tej podlagi treba določiti ukrepe, s pomočjo katerih bo vsaka posamezna država te cilje dosegla. Uh, kajti sicer države članice same v bistvu sploh ne bodo vedele, katere ukrepe naj uporabijo. Vsi ti predlogi, ki jih se strani parlamenta skušamo prispevati k tej direktivi, morajo biti indikativne narave. In to pomeni, da naj bi prispevali k nekemu sistemu spremljanja. Eh, nadziranja, revidiranja in tako naprej, ki nam bo omogočil ugotoviti, ali so določene države glede na svoje cilje energetskega prihranka, svoje možnosti in ukrepe sprijete za ta namen izvedle ali ne. In na tak način bomo videli, ali se premikamo v smeri k doseganju večje energetske učinkovitosti ali, no, ali ne. Ampak vsaka država mora torej imeti jasno določene cilje. A, to je prva zahteva. B, treba je določiti inštrumente, s pomočjo katerih se bodo ti cilji dosegli. Ti inštrumenti pa morajo biti fleksibilno določeni in Eh, individualno za posamezne države članice. Mislim, da je to podlaga, na kateri moramo delati, ker če želimo doseči eh, energetsko učinkovitost, potrebujemo tudi učinkovito direktivo, s pomočjo katere bomo te cilje lahko dosegli. Hvala lepa, kolega Karens. Hvala lepa, gospod predsednik, kot je bilo že povedano. Veliko je bilo že povedanega in sam bi rad izpostavil nekaj, kar so številni že na hitro omenili. Vrčevanje z energijo ne moremo izenačiti z energetsko učinkovitostjo. Lahko dosežemo manjšo porabo energije in sicer na različne načine, recimo s tem, da ugasnemo luči, veliko energije bi prihranili recimo v tej stavbi, če bi ugasnili luči in če bi izklopili eh, klimatske naprave. Mogoče nam to ne bi bilo tako zelo všeč, na vsak način pa bi prihranili veliko energije. Varčevanje z energijo lahko dosežemo z nižanjem brutonacionalnega proizvoda. Samo pogledajmo si, kakšni so učinki krize v moji državi vrčujemo z energijo, stranski proizvod eh, te metode vrčevanja z energijo pa je nezaposlenost oziroma pa je brezposelnost. In eh, veliko ljudi eh, se je torej znašlo brez dela. Energetska učinkovitost pa pomeni, da bi ljudje ohranili svoje delovna mesta, Vendar pa mislim, da bi recimo tukaj v tej stavbi, v tej dvorani lahko imeli nekoliko manj luči dejansko. Ampak torej gre za to, da bi ljudje ohranili delovna mesta, hkrati pa bi poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost. Tukaj ne smemo pozabiti tudi na napovedi v povezavi z gospodarsko rastjo in zaradi tega eh, je pri tem pomemben vidik predvsem energetska učinkovitost, ne pa toliko vrčevanje z energijo. Ne gre torej za to, da preprosto ugasnemo luči. Gre za vprašanje, kako vključiti ta vidik energetske učinkovitosti, ki je tesno povezan z rastjo in strinjam se tudi z gospodar Kastiljo. Situacija je različna v različnih državah. Nekatere države so gosto naseljene, druge države so redko naseljene, nekatere države imajo zelo vroča poletja, druge države se spopadajo z velikim razom. Torej, poraba energije je izjemno različna v različnih državah. Če postavimo preprosto cilj 3 odstotkov za javne stavbe in sicer za toplotno izolacijo, se moramo vprašati, kaj pa energetska učinkovitost teh stavb. Torej, mislim, da ne bi smeli ocenjevati, koliko milimetrov toplotne izolacije je bilo uh, prodanih v posamezni državi. Osredotočiti bi se morali na energetsko učinkovitost. V avtomobilski industriji vsi dobro vemo, da ko kupujemo avtomobil, natančno pogledamo, koliko litrov uh, benzina ta porabi na 100 kilometrov in kakšni so njegovi eh, izpusti. In to so podatki, ki jih lahko primerjamo, ne glede na znamko avtomobila. Pa tudi energetsko učinkovitost bi morali meriti na isti način. Koliko energije na enoto BDP-ja, pri čemer bi morda morali upoštevati tudi število prebivalcev posamezne države. Ne vem, ne želim zdaj tukaj vzpostavljati neke formule, ampak mislim, da je to smer v kateri se moramo razvijati. Mislim, da se ne moremo osredotočiti na varčevanje. To je stranski proizvod, tega se moramo zavedati. To sicer želimo doseči, vendar pa moramo pri tem poskrbeti, da se najprej osredotočimo na, cilje, na, na sredstva za dosego tega cilja. Mi, recimo v moji državi, smo zele, zelo zeleni. Tretjina sredstev prihaja, tretjina energije prihaja iz obnovljivih verov energije ampak če si ogledate eh, BNP in pa eh, uporabo energije, smo ena izmed najbolj neučinkovitih držav. Torej, mislim, da moramo biti učinkoviti, mislim, da moramo potrošiti manj energije in dobiti večji izkoristek. In to je ravno smisel energetske učinkovitosti. Hvala lepa, kolega Balčitis. Ještě prvý mano kolega, kar slobo. Moj kolega gospod Karins je situacijo zelo dobro opisal. To je situacija, ki velja za vse baltske države in seveda imamo veliko problemov in pa veliko zapuščino iz eh, obdobja Sovjetske zveze, veliko stavb je potrebno obnoviti, sanirati, vendar pa ta postopek nažalost ne poteka tako zelo hitro. Imamo visoke cilje, dobre cilje, veliko smo razpravljali o tem, kako doseči te cilje. Po mojem mnenju bi eh, lahko ti cilji postali strateški cilji. Številni strokovnjaki, predvsem z področja podnebja, govorijo o velikih grožnjah, kar zadeva podnebne spremembe. Zaradi tega moramo poskrbeti za velike premike v družbi in rad bi pozdravil. Eh, prvo različico dokumenta, ki jo je pripravil poročevalec. Seveda je nemogoče vse probleme rešiti v enem dokumentu. Rad bi se izrekel za to, da ima vsaka država članica obvezujoče cilje, da imamo tudi, tudi ustrezen nadzor glede tega, kako se cilji v posameznih državah članicah izvajajo. Omenjeno pa je tudi, da se posamezne države članice nahajajo v različnih eh, geografskih pasovih, zaradi tega je potrebno upoštevati tudi podnebne pogoje. Poleg tega pa moramo razumeti tudi, da je naš cilj, torej cilj Evropskega parlamenta, da spremenimo pravila glede javnih naročil. v teh javnih naročilih človeški faktor ne sme igrati velike vloge. Na ta način bi privračevali veliko časa, pa tudi veliko denarja. Ta sistem je bil že vzpostavljen, vendar pa ga je težko izvesti in vsi vemo zakaj. Torej, zelo jasno bi rad podprl poročevalca in mislim, da lahko res začnemo z konkretnimi ukrepi in z sistemom ki ga bomo lahko kasneje tudi uporabljali. Sedaj bi nakratko dal besedo komisiji in potem gospodu Turmesu ali pa obratno, meni je povsem vseeno, ampak eh, časovnega okvira se moramo držati. Eh, komisija, naj vam le povem, da se bomo z vami še bolj podrobno pogovarjali, ko bomo obravnavali vprašanje. Torej lahko ste čisto, čisto kratki. Izvolite. Bom še krajši kot običajno. Se bom potrudil. Hvala lepa. Želimo doseči cilj 20 odstotkov. To je bil cilj, ki smo si ga zastavili v Evropske uniji, vse institucije leta 2007. Videli bomo, ali bomo lahko tako ambiciozne cilje tudi dosegli. Če bomo tako ambiciozno nadaljevali, potem bi lahko. Seveda pa se lahko v podrobnostih eh, še razpravlja, kot eh, smo slišali gospe Kolin, Hol in ostalih ne morem odgovoriti na vse pripombe, ki so bile deljale. Zato bi samo izbral par točk. Če odgovorim na gospo, gospodo Videlo Kvadraso, kar zadeva ko generacijo, naj upozorim na to. Tudi če hlajenje in ogrevanje nadaljavo igra različno vlogo v Barceloni ali kje druge. V Barceloni, naprimer, tukaj širijo sistem. To se pravi, da ne gre samo za rešitev za severnejša, hladnejša mesta oziroma kraje. Sodoben, kogeneracijski sistem z shranjevanjem toplote nam omogoča več rešitev. Tako da ne gre samo za eh, kogeneracijo. Gospod Videl Kvadras je govoril tudi o šestem členu in je dejal, da ni prav, da so alternative predmet eh, predhodnega poročitve komisije. Ta predlog smo podali zato, ker imamo jasne zahteve glede stopnje ambicioznosti, verifikacije, zagotavljanja, da zadeva ne bo se vrnila v prejšnjo stanje, drugače ne bi imeli težav pri ustrezni verifikaciji. Če bo ta zahteva ostala, mora ostati tudi ta člen. Potem pa še vse povezano z gospodarsko rastjo gospodu Ovidal Kvadrasu in eh, gospodu Karincu bi povedal, da imamo ustrezne ocene učinka presoje vplivov, kjer upoštevamo nadaljno rast, gospodarsko rast, še povečanje gospodarske rasti. Trenutno imamo gospodarske težave, zato je težko razmisliti o področju v energetiki, ki je pomembnejša od energetske učinkovitosti, zmanjšanja odpadne energije E, energije in spodbujanja rasti. Če si pogledamo eno vprašanje, s katerim se srečujemo danes, kako pripraviti banke do tega, da bodo ponovno posojali denar. Tudi denar za povečanje energetske učinkovitosti. Strinjamo se s poročevalcem, da se moramo pogledati z možnostmi financiranja, vendar pa imamo rešitve, ki so povezane z gospodarskimi cilji. Tukaj smo videli tudi pozitivni očinek na BDP 34 odstotkov, 400 tisoč novih delovnih mest in to brez da upoštevamo očinek izpostav toplogrednih plinov. Gospa Babinska je opozorila na različne razmere v državah članicah in govori o tem, kako bi naj to vplivalo na cilje. Odgovor naj povem, da smo v predlogu komisije natančno to prosili vsako državo članico, da si postavi lastne cilje, čeprav so ti cilji opredeljeni v skupni porabi energije, lahko država članica upošteva svoje razmere s tem, da določa svoje cilje na koncu moramo priti do 20 odstotkov in eh, da pridemo do tega cilja, bomo imeli zavezujoče podatke. Gospi Babinski, ne povem, da ni potrebno zadeve izražati v energetski intenzivnosti. Gospod Delgastilo je predlagala, da se držimo tega pristopa in bomo s tem izgubili zavezujoče ukrepe. Ko moram povedati, da države članice trenutno želijo doseči samo 14 odstotkov, ne 20 odstotkov, če ne bomo imeli zavezujočih ciljev, bomo potrebovali zavezujoče ukrepe. Eno ali drugo bo potrebno, da pridemo nazaj na pot do zmanjšanja za 20 odstotkov. S tem bi zaenkrat zaključil. Hvala lepa, Klo Turmes. Um, Ne bom se mogel posvetiti posameznim eh, podrobnostim, zato se bom osredotočil na posamezne točke. Hvala lepa za vse pripombe. Gospod Kastiljo je posebej na dilemo, v kateri smo. Vlade zavračajo zavezujoče cilje, zato nas se silijo k zavezujočim ukrepom kar bom predlagal svojimi predlogi spremem, je tabela, ki bi jo uvedel za primarno porabo oziroma porabo primarne energije. Tam bi resničili točno to, kar je povedala gospodar Kastiljo. Če bodo vlade potem resnično pripravljene resno razpravljati o svojih nacionalnih ciljih, potem bomo napredovali. Trenutno se ti gre sploh ne grejo. Ja, vas konfrontiram z konkretnimi številkami, na katere bodo morali odgovoriti. To so številke, ki so nam všeč in tiste, ki nam niso všeč. Kar zadeva kazalce. Energetska intenzivnost na enoto BDP ni dober podatek. Če imamo dve klarni, ki jih zamenjamo z bančnimi institucijami, banč, z bankami, bomo imeli visoki BDP za banke pa in majhno porabo energije. To ni v redu. To ni dober kazalnik. Kazalnik komisije z 368 tonami ekvivalenta nafte in projekcijami, ki jih potem konvertiramo v primarno energijo. To ima prednost, da nam daje podatke o tem, kje koliko primarne energije imamo tu in tam. Če ne bomo imeli konkretnih številk, ne bomo vedeli, kje je treba vlagati. In pod, po outputu, tudi v jeklarski industriji, lahko je do, dobro recimo za banke, za jeklano pa ne ker jeklo tudi ni enako jeklo, imamo različne vrste, nasotine vrste in ti tudi niso primerljive. Zamisel energetske intenzivnosti, ki jo spodbujajo lobi, ni spremljiva, ker nas ne bo pripeljala do ničesar, kar bi lahko bil dober kazalnik Mogoče bom poskušal pripraviti dokument, v katerem bom ponovno obrazložil, kaj ta cilj pomeni in kaj, po mnenju, kaj je po mojem mnenju najboljša pot. Kar zadeva tri odstotne prihranke v stavbah, tri odstotke pomeni, da, države, da imajo države 33 let časa, da renovirajo kompletno stavbni prihranke. Eh, pool. To se pravi, da so zneski za renoviranje so razmerno majhni, če jih porazdelimo na teh 33 let. A je to resnično preveč ambiciozen, eh, ambiciozna zahteva? To pravzaprav ni tako ambiciozni cilj. Kar zadeva šesti člen, veseli me, da eh, vidim veliko podporo za 1,5 odstotka. Kar zadeva pripombo gospoda Piperja glede eh, vloge malih eh, podjetnikov o obrtnikov. Srečal sem se z Združenjem obrtnikov v Nemčiji in tudi in jim predstavil rezultate študije iz Združenega kraljestva, kjer so naredili študijo o vplivih na mala podjetja. In dejansko ni bilo nobenih dokazov o tem, da bi to škodilo obrtnikom, kvičemo nasprotno. Mali podjetniki so imeli več uh, posla, sploh uh, izolatorji. Tolmači bodo zaključili za svojim delom. bom zaključil v angliščini dve minuti. Kar zadeva deseti člen, tam sem poskušal provocirati, želel sem spodbuditi razpravo o tem, kakšni so kriteriji za analizo stroškov in koristi. Če bomo to ponudili podjetjem, bo vsako rekel, da to ni eh, stroškovno učinkovito. Imeli smo danski model za določenje tega, kaj je stroškovno učinkovito in kaj ne. Če tega ne bomo opredelili, bo to samo luknja in to je luknja v predlogu komisije. Zato pripravljen sem se sem razpravljati o kriterijih za določenje stroškovne učinkovitosti. Kar zadeva to, kar je povedal gospod Provera glede zgodovinskih stavb, bi predlagal, da vložimo skupni predlog spremembe, vsi poročevalci v senci, v povezavi z direktivo o stavbah, kjer je jasno, da teh tri, ti trije odstotki ne vključujejo zgodovinskih stavb. Pač Vendar je treba prebrati tri različne dokumenti, da razumemo, zakaj gre in to ni dobro. To bi morali zelo izredno povedati. Prav imate, da gre za spremembo v kulturi, vključevanje mm, ljudi, usposabljanje obrtnikov in tako naprej. Zato v mojem poročilu predlagam, da imamo ustrezen evropski program za vključevanje od spodaj na vzgor, tako da pritiskamo na komisijo, da tukaj več vlaga, kajti drugače na ta način bomo vključili več lokalnih organizacij, tudi organizacij, ki se borijo proti revščini, ki bi nam lahko pomagali pri opredelitvi ukrepov za večjo energetsko učinkovitost in energetske prihranke. Hvala lepa, drug teden bom eh, tudi na voljo v Štrasburu in se lahko posvetimo podrobnosti. Hvala lepa, hvala lepa za čas, ki ste nam ga dali. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem, da so nam da nekaj več eh, časa. 7. novembra se ponovno, 7. Eh, november o polnoči je rok za vložitev predlogov spremembe.